imamo pa različna imena in zato bomo uh, to, volit te volitve predstavili za prvi panel. Torej, organizirani kriminal v Evropski uniji, področje delovanja in instrumenti, preprečevanje, raziskovanje in zateranje najprej. Imamo prvi sklop. UNODC in pa Interpol. Tu gre za organiziran kriminal na mednarodni ravni. Najprej bomo slišali gospod Me iz Združenih narodov, iz organizacije UNODC, ki bo govorila o vlogi te organizacije v povezavi z različnimi vrstami kriminala, kot je tudi tihotapljanje drog Osnova za to je svetovno poročilo o drogah in slišali bomo tudi analizo o razvoju porabe drog in pa trgovine drog na celem svetu. Potem sledi predstavnik Interpola, gospod Rospah, ki nam bo predstavil globalno analizo o svoji organizaciji v povezavi z organiziranim kriminalom. Časa nimamo veliko, zato predlagam naslednje. Najprej bomo dali besedo gospet Me, ki bo imela 15 minut časa, kar vnaprej moram že nekaj povedati. Na zadnje so govorniki govorili predolgo, zato bom danes zelo stroga in bom govornike opomnila, če bodo prekoračili svojih 15 minut. Gospe Mej bo sledil gospod Rozbah, ki bo imel prav tako 15 minut časa, potem pa bodo dobili besedo kolegice in kolegi za vprašanja in pa koordinatori političnih skupin bodo imeli prednostno vlogo oziroma prednost prosim, da ko se prijavite k besedi, nam sporočite, za koga imate vprašanje, potem pa bom imel vsaka kolegica in kolege dve minuti časa, potem pa bo, da, bo ta referenta lahko odgovorila in po potrebi bomo potem imeli še drugi krok eh, vprašanj. Da pa ne bi izgubljali več časa, bi besedo kar predala gospe Me. Perfetto. Grazie, buongiorno. Eh, signor Presidente, magari le chiedo se magari quando mancano due o tre minuti mi fa un segno che così so. Hvala. Torej, če bom za dve ali tri minutke prekoračila čas, me prosim upozorite. Pozdravljam vas. Moje ime je Angela Me. Prihajam iz organizacije UNODC in uh, Potrudila se bom predstaviti vam glavne izsledke svetovnega poročila o drogah. Morda ga poznate, objavimo ga enkrat letno, zato da prikažemo celoten pregled na dogajanju na trgih. Torej, eh, tu spremljamo tudi trende, ki se predvsem nanašajo na Evropo. Najprej bi rada povedala, če vidimo na globalno raven ne vidimo nekih velikih eh, sprememb. Če si pogledate modre in rjave stolpce, vidite razširjenost. Eh, prepovedanih drog in pa razširjenosti oziroma pa trgovine. Um, tu ni nekih velikih sprememb, tudi kar se tiče proizvodnje, ni neke velike sprememb pri kokainu. Kar se tiče opija, smo videli, da je globalna proizvodnja opija se vrnila na um, raven 7000 metričnih ton, ki smo jih videli v 2011, pa pa pa so v 2010 zaradi bolezni rastlin opija v Afganistanu, ki se je proizvodna zmanjšala zaradi skoraj polovičnega uničenja pridelka v Afganistanu. No, pod eh, to. Pod to prvo sliko pa vidimo spremembe. Začnimo si poti trgovine heroina. Vemo, da tradicionalno heroin prihaja iz Afganistana, kot vidite tukaj na levi strani, in potem zapusti Afganistan čez Iran, Turčijo in pa Balkan in eh, potem prispe v Zahodno Evropo. Potem pa imamo še severno pot, ki gre čez osrednjo Azijo v Rusko federacijo. To sta dva velika trga potrošnikov. So tudi druge poti, kajti afganski opijum vidimo tudi potovati na jug in vzhod, ampak eh, tu smo se osredotočili predvsem na zahodno Evropo. Tu, če se ogledamo zemljevid, vidimo, da heroin iz Afganistana potuje v Pakistan in potem po morski poti potuje v Katar in iz tega golfa potem potuje ob vzhodni Afriki. V preteklih letih se je poraba na tem delu povečala skoraj 200 odstotkov to je še vedno nekaj, kar lahko opazujemo, vidi torej pot, ki je v porastu. In kar vidimo, heroin, ki je prihajal v Evropo po cestah, sedaj prihaja po ladjah. In sicer po večjih uh, trgovskih poteh. In um, velika pristanišča postajajo cilj. Tu se torej nahajajo velike števila zabojnikov, tovornih in eh, letal in tudi potniških letal, ki eh, potujejo skozi Katar. In vidimo, da v tem delu zaliva da so tu centri pretovarjanja eh, heroina, to se potem eh, vrača naprej v Evropo in na Kitajsko. Druge potujejo z letalom, pa tudi po morskih poteh. Španija je 2011 poročala po zvišanje skoraj 15 odstotkov zasegov v pristaniščih torej skoraj 50 eh, zasegov heroina v preteklem letu je bilo v pristaniščih, leto predtem pa je bila ta številka zanemarljiva. To torej dejansko kaže, da po, um, vedno pogoste heroin prispeva v Evropo po morskih poteh. Če si ogledamo naslednjo sliko, bomo videli, No, morda veste, da je 2010 bolezen opija prizadela Afganistan in proizvodna heroina je drastično padla. In tu vidimo, kako se je to odražalo na trgu v Evropi. Z modro so označene zase, označeni zasegi in ti modri mehurčki kažejo, ki so zmanjšanja uh, zasegov in uh, rjavi kaže, ki je prišlo do povečanja. Rumena pa so tam, kjer je bilo stabilno. Torej v letu, ko je prišlo do bolezni v Afganistanu, so, so je, se zasegi na tej poti proti Evropi zmanjšali. To je torej znak za to, da se je zmanjšala tudi dobava. Vidimo, da je prišlo tudi do zmanjšanja v določenih državah Zahodne Evrope, predvsem v Združenih kraljestvu. Kajti heroin kar direktno potuje v Pakistan po morju. In tako je bilo to neposredno, je to je vplivalo pomankanje v Afganistanu na ponudbo v tem delu Evrope. To ni bila samo posledica bolezni v Afganistanu, ampak tudi zaradi razkritja nekaterih eh, operacij skupaj z turškimi in britanskimi oblastmi. Tako da je prišlo do zmanjšanja ponudbe heroina na trgu. To je, se je poznalo tudi na, v državah kot je Švica ali Rusija in na to zmanjšanje ponudbe heroina smo videli odziv eh, Namreč dezomorfin in njihova potrošnja se je povečala in ta je tudi bolj smrtna substanca, eh, se injicira in močno vpliva na zdravje. In eh, tveganje HIV-a je bistveno večje kot pri heroinu, torej okužbe s HIV-om. Kar pa vidimo tudi na globalni ravni, kar se tiče opijatov pa je neko občutno neravnovesje. To, kar opazujemo lahko v Evropi in predvsem v Zahodnji Evropi, pa tudi v Severni um, Ameriki, vidimo, da se uporaba heroina je stabilna ali pa se zmanjšuje, torej recimo v ZDA se heroin zmanjšuje, povečuje pa se opijati in število. Um, smrti zaradi opioidov je večje kot zaradi katerekoli ne, druge ne, prepovedane droge. In ta graf, ki ga vidite v rjavih stolpcih, prikazuje proizvodnjo opija na svetovni ravni, črte pa prikazujejo cene v državah proizvajalkah. In vidimo, da cena še vedno raste torej v vseh državah izvora, bodi si Afganistan, Mjanmar ali Kolumbiji. In to je kot v gospodarstvu, torej kadar cena raste, je to znak za to, da popraševanje raste. Kako lahko torej razložimo to neravnovesje? Torej, ali podcenjujemo potrošnjo in trg potrošnje globalno in trg raste, pa mi tega ne vidimo. To je možno predvsem v Afriki in Aziji, ker za te države imamo zelo malo podatkov in možno, da tam prihaja do povečanja potrošnje, ki je ne zaznamo, ker pač nimamo dovolj podatkov ali pa dejansko kaže, da je prišlo do povečanega kazenskega pregona, da so prizadevanja za um, izsleditev proizvodnje povečana in da je to vplivalo na cene. Lahko pa se je tudi zgodilo, da je trg za uh, surov opi, torej ne za heroin, narastel. Leta 2010 smo videli velik, velik porast zasegov morfino v Pakistanu. Kot veste, je to snov, ki se jo prezvede pred heroinom. In morda to vpliva na to povečano potraševanje po opiju. Če si ogledamo cene, zakaj cene? Torej, cene nam dajo neko sliko o spremembah v ponudbi in popraševanju. Ponovno nam stolpci kažejo globalno proizvodno opija in osredotočite se prosim na modro črto, ki se spreminja tukaj na dnu, to je sprememba cene v Afganistanu. Rjava črta s trikotniki, ki bolj ali manj pada oziroma je stabilna, je prodajna cena heroina v Zahodnji Evropi. In kot vidite, cena opija v Afganistanu ne vpliva na prodajno ceno v Evropi. To pa je ponovno znak za to, da ceno in trg v Evropi bolj uh, vodita popraševanje kot pa ponudba. Padanje cene v Evropi pa kaže, da je poraba v Evropi stabilna. Kaj pa lahko rečemo o kokainu? Tu imamo ponovno prikazane običajne poti, se pravi iz Andov čez Karibe v Evropo ali pa čez Venezuelo v Evropo ali pa čez Zahodno Afriko. Nova pot, ki je sedaj tu prikazana, je iz Brazilije proti Balkanu in potem v Zahodno Evropo. Kriminalne mreže iz Zahodnega Balkana so povezane z Brazilijo, uvažajo oziroma tiho tapijo kokain iz Brazilije v Zahodni Balkan. Potem pa iz Brazilije potuje kokain tudi v Zahodno Afriko po morju, potem potuje naprej do uh, Evrope ali pa vidite tudi zelo tanko črto, kjer potuje kokain po kopnem in to preko mreže Al-Kaide. To ni zelo velik trg, ampak eh, vseeno se lahko zazna tudi to pot, ki jo goji ta teroristična organizacija. Imamo tudi informacije o multinacionalnih uh, organiziranih skupin, ki iz Argentine in preko Brazilije tudi pot, uh, eh, organizirajo prevoz v Evropo ali pa direktno iz Brazilije po zraku v Evropo in iz Evrope nazaj v obliki ekstazija. Torej imamo neko izmenjavo kokaina in ekstazija. Vsekakor je uh, narasel promet kokaina preko pristanišč. Sedaj smo zaznali tudi zasege v baltskih pristaniščih. Eh, tam je veliko zabojnikov, ki prihaja iz Južne Amerike v Evropo po tej poti in seveda preprodajalci drog to koristijo tudi za tovorjenje drog. Kar se tiče kanabisa, je Evropa nek tranzicijski trg, kar se tiče kanabisa. Uh, kajti Evropa je eh, tradicionalno prejemala kanabis iz Maroka, predvsem iz Španije oziroma preko Španije. In vidimo pa, da je pomen Maroka v Evropi upadal, raste pa proizvodna rastlin in eh, tu gre za domačo pridelavo. Eh, in um, eh, go, gojenje v Evropi se povečuje in ko pride do zasego, vidimo, da gre za skupine, ki ne trgujejo samo z kanabisom, ampak z kanabisom in heroinom in kokainom. In da države v Evropi poročajo tisoč odstotno uh, povečanje zasegov rastlin kanabisa. Torej, trg kanabisa se res zelo hitro spreminja. Še druge malenkosti sem vam hodila povedati, ampak mislim, da je mojih 15 minut mimo. Hvala lepa, hvala tudi, da ste nam tako natančno vse predstavili in hvala tudi, da ste upoštevali 15 minut. Sedaj pa bi predala besedo gospodu Rozbahu iz Interpolu, ki nam bo podal globalno analizo svoje organizacije in pa polje dejavnosti glede boja proti organiziranem kriminalu. Hvala. Hvala lepa, eh, gospe in gospodje. Jaz sem Bernd Rosbach in sem direktor za specializiran kriminal in analist pri Interpolu v Lyonu. Tukaj sem Zato, eh, ker, naš, ker se naš direktorat ukvarja predvsem z organiziranim kriminalom, korupcijem in pranjem denarja. Pokriva pa tudi druge vrste kriminalov, kot je naprimer um, um, trgovina z drogami, prirejanje rezultatov tekem, okoljski kriminal, trgovina z ljudmi, ponor, pomorsko piratstvo, ukradene umetnine, poneverjeno blago, potni listi, poneverjen denar. Uh, In za vse, ki naše organizacije ne poznate, naj vam povem, da je članic kar 190 držav, imamo generalni sekretarjat v Lijonu in regionalne ter priključene pisarne eh, tukaj v Bruslju, v New Yorku, Buenos Airesu, Bangkoku, San Salvadorju, Abidžanu, Jondiju, Harareju in Nairobiju. Eh, gradimo pa tudi novo strukturo v Singapurju, ki, v kateri bo Interpolov globalni kompleks in se bo odprl leta 2014. Naš trenutni generalni sekretarjat je gospod Ronald Nobel iz eh, Združenih držav Amerike, eh, predsednik Interpola pa je gospod Bun Kujhu iz Singapurja. Vsaka država članica ima, je predstavljena z, ima predstavništvo v eh, tej državi, ki se imenuje Nacionalni centralni biro ali NCB. Eh, in v tem biroju sodelujejo nacionalni organi pregona. Ti NCB-ji sodelujejo z vsemi drugimi, komunicirajo z vsemi drugimi z našim notranjim komunikacijskim sistemom, ki se imenuje I24 skozi 7. Eh, ta omogoča izmenjavo um, slik, um, prstnih odtisov, DNA profilov eh, in številno drugo. Um, prav tako to omogoča, um, da te, ti NCB-ji uh, eh, lahko iščejo po um, podatkovnih bazah, kriminalnih podatkovnih bazah v Lijonu uh, eh, vsak dan, vse dni v tednu in um, tako ugotovijo, kateri dokumenti eh, so bili ukradeni um, ali so ponarejeni. Tudi generalni sekretarjat ima um, komandni koordinacijski center, ki deluje um, neprestano tako v Lijonu kot v Buenos Airesu, kmalo pa tudi v Singapurju. Uh, in sporočila, ki se pretakajo med uh, temi centri, lahko potekajo v štirih uradnih jezikih - angliščini, francoščini, arabščini, španščini. Uh, in sicer zmeraj. Pomembno je povdariti, da Interpol ni avtonomni preiskovalni organ pregona, eh, ki, ima, ki je pooblaščen za aretacije. To je popularen, vendar napačen mit. Gre bolj za globalno policijsko mrežo, eh, ki deluje med našimi članicami in za naše članice. V zadnjih letih smo, eh, smo razvili številne orodja, številne uh, um, servise, ki jih uporabljajo naše članice, številne storitve, da bi se lahko čim bolj učinkovito borili proti organiziranemu uh, kriminalu. Um, seveda je uh, organiziran kriminal. Um, Obstaja na številnih različnih področjih, ima uh, ogromno načinov uporabe in uh, Prav tako ne moremo vedno reči, da neko kriminalno dejanje, ki ga država članica prijavi, štejemo za eh, organiziran kriminal ali pa gre za kriminalno dejanje posameznika ali skupine posameznikov. Tako da skozi vsakodnevno komuniciranje z našimi eh, članicami je jasno, da eh, nekatera um, področja kriminala seveda zahtevajo eh, večjo pozornost z naše strani. Tako da namenoma izberemo in prioritiziramo določena področja kriminala, ki se jim bolj posvetimo eh, z kratkoročnimi in dolgoročnimi operacijami in z eh, polnim sodelovanjem vseh ključnih članic. Seveda se zavedamo, da ne, moremo, da ne bomo mogli eh, se izogniti, um, da, pre, da prestrežemo čisto vse, eh, vsa kriminalna dejanja, ki ogrožajo eh, varnost in red in zakon ampak eh, pomembno je sodelovanje s številnimi mednarodnimi organizacijami, ki nam pomagajo. Naprimer um, Svetovna carinska organizacija, Svetovna banka, Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodno kazensko sodišče uh, in pa podorganizacije, kot delujejo v Evropski uniji, naprimer Europol, SEPKA ali pa KARIK, ki je centralna azijska regionalni. Uh, obveščevalni center, pa tudi v, eh, na subsaharnem eh, področju imamo kar nekaj organizacij, s katerimi sodelujemo. Z temi imamo podpisane pisma o nameri, memorandume eh, in tako naprej in si lahko pomagamo pri preiskavah, ki potekajo. Žal nimam dovolj časa, da bi predstavil čisto vsa um, kriminalna področja, ki jih Interpol pokriva, zato bom uh, morda um, poudaril oziroma osvetlil tiste um, bolj pereče. Za vse tiste, ki vas podrobneje zanimajo naše aktivnosti, pa vas vabim, da obiščete našo javno spletno stran, ki jo dnevno posodabljamo. Glede prepovedanih drog. Seveda smo tukaj soočeni z izjemno močnimi um, skupinami, ki proizvajajo in trgujejo z drogami, predvsem v državah kot je Meksik, Mehika. In to uh, predstavlja um, velik, veliko težavo za organe pregona. Um, v Mehiki imamo številne poskuse um, podkupovanja in um, onemogočanja vlade eh, in Mehika, si, Mehika poskuša ustvariti svoja vozlišča tudi v jugovzhodni Aziji. Um, v Evropi se borimo predvsem proti trgovanju z drogami, predvsem heroinom, um, ki ga proizvajajo v Afganistanu in tukaj so naši partnerji organizacije, ki sem jih omenil uh, prej, Europol, Karik in druge. Uh, imamo pa tudi posebne partnerske dogovore z Rusijo, Francijo, kot je recimo um, Pariški pakt. Če pogledamo še Afriko, Interpol se tukaj bori z um, uvozom kokaina iz Južne Afrike v Evropo čez Zahodno Afriko. Um, tukaj eh, smo našli tudi veliko prepovedane um, proizvodnje metaminov in um, Pereče države tukaj so predvsem Zahodna Afrika in pa Iran ter jugovzhodna Azija. Predvsem se pa eh, ukvarjamo tudi z trgovanjem z ljudmi, z krajo nakita, z ponarejanjem denarja, um, ukradenimi umetninami in podobno. V naslednjih, v naslednjih minutah vam bom predstavil eh, nekaj primerov eh, kriminalnih projektov, ki smo jih imeli v preteklih letih. Um, recimo um, operacija Pink Panther, ki eh, se ukvarja z krajo eh, dragocenega nakita v Evropi in tudi na Bližnjem vzhodu. Jasno je, da te skupine eh, širijo svoje kriminalno delovanje zunaj teh regionalno določenih centrov in zato je Interpol tudi v zgodnji fazi začel s projektom Pink Panthers. Potem imamo projekt Millennium, ki se ukvarja um, z identifikacijo ključnih kriminalnih struktur um, in skupin, uh, ki delujejo v Evropi. Um, predvsem tukaj uh, zbiramo uh, informacije od drugih držav članic, Junija 2012 smo tako eh, francoski policiji pomagali pri raziskavi operacije Bižu, ki je eh, vključevala gruzijske in armenske eh, kriminalne skupine. Pri tem smo um, aretirali kar 21 posameznikov um, in jih predali sodiščem. Potem je tukaj še projekt Besa, ki je končal uh, dvoletni mandat um, predvsem je šlo za preprečevanje trgovine z drogami v jugovzhodni Evropi. Tukaj je Interpol tesno sodeloval z Sepko. Um, znotraj tega poročila je Interpol skupaj z Sepko pripravil tudi um, poročilo, ki je izražalo prednosti tega, da se regionalne organizacije medsebojno obveščajo in eh, posredujejo informacije. Ta poročila so seveda le za eh, uporabo policije. Tudi trgovanje z ljudmi postaja vedno bolj globalen fenomen. Um, predvsem gre za trgovanje z ljudmi, um, pri čemer so žrtve tisti iz revnejših eh, držav, iz držav z um, šipkim gospodarstvom. Eh, predvsem se je povečala tudi, um, tudi trgovanje z ženskami in otroci za um, spolno eh, izrab, izrabljanje in um, trgovanje z otroci za uh, prisilno delo v tujini. Prav tako eh, se Interpol ukvarja z nelegalnimi stavami na eh, nogometnih tekmah. Prav tukaj eh, sodeluje z svojimi članicami v Aziji, ki je posebno območje, ki ga nadzirajo posamezne skupine organiziranega kriminala. Um, Interpol je pred kratkim ustvaril tudi farmacevtsko uh, skupino za boj proti farmacevtskemu kriminalu, ki je prav tako v porastu. Um, da ponazorim še našo učinkovitost, uh, bi vam predstavil še operacijo Pangeja ki je v enem tednu izvedla operacije v kar 80 uh, uh, državah um, in pri tem je um, našla in zasegla kar 8000 paketov um, ponarejenih zdravil iz kar 48 držav. Interpol seveda zaveda tudi povezovanja terorizma eh, z čezmejnim kriminalom in se tudi osredotoča na razbijanje takih dejanj in sodelovanj. Eh, teroristi, na primer, eh, uporabljajo mreže tistih, ki jih eh, otapijo ljudi in uporabljajo tudi njihove zveze. V našem oddelku za trgovanje z ljudmi um, izobražujemo, izobražujemo posameznike za boj proti trgovini z ljudmi v kar 190 državah članicah in uh, na ta način preprečujemo širjenje teh mrež v druge regije. Uh, če počasi zaključim, že prej sem omenil, da je Interpol um, organizacija, ki se bori proti organiziranemu kriminalu, ampak pri tem je pred nami vedno izziv glede um, tehničnih in človeških virov, ki jih imamo za to na voljo. Zato je pomembno, da sodelujemo z številnimi um, partnerji in da um, čim prej in sproti tudi um, izničimo vse pomankljivosti, ki se v uh, naši organizaciji pojavljajo. Zahteva za hitro in um, sprotno preprečevanje nelegalnih aktivnosti uh, je seveda zelo pomembna uh, in zato zahteva um, ustrezne nacionalne zakonodaje uh, in tudi večno spopadanje z omejenimi finančnimi sredstvi. Zato eh, je koordinacija in sodelovanje z, organizacije, z organizacijami Europola, UNODOKA in VCO-ja, pa tudi drugimi, bistvena za nas eh, in eh, pomembna za naš boj proti organiziranemu kriminalu. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, da ste se držali um, časa. Zdaj bomo pa začeli z prvim krogom vprašanj in odgovorom. Naši gosti bodo odgovorili na vaša vprašanja, tako da vas prosim, da poveste, komu je vaše vprašanje namenjeno. Pa potem pa upam, da bomo imeli čas še za drugi krok. Prosim, da se eh, držite časa, gospod Jakolino. Gospa predsedujoča, Ja, držal se bom časa. Z velikim zanimanjem sem poslušal predstavitve, ki sem jih pravkar slišal obeh govorcev. In tu vidim skupni imenovalec. In sicer gre tu za veliko vezi med kriminalom in terorizmom. Večkrat smo slišali, da imamo na teh poteh prisotnost Al-Kaide, to zadeva trgovino z drogo kot je bilo to vidno tudi pri zadnji predstavitvi. Zato se moramo bolj učinkovito boriti proti obem pojavom, ki sta tesno povezana. Mislim, da je bilo vse precej jasno. In sicer, kakšna je povezava med mednarodnimi organizacijami, in kako je to povezano z organiziranim kriminalom, terorizmom v različnih področjih. Tu se sprašujemo, kakšne so omejitve pri sodelovanju z državami članicami Evropske unije v tem trenutku, kako je z različnimi sporazumi boja proti terorizmu, tu imamo SWIFT in druge. Zanima nas, kakšni so predlogi za to, da bi umaknili te omejitve da bi šli v smeri večjega sodelovanja policije med vsemi protagonisti, zato da bi se borili proti mejam, ko gre za te kriminalne dogodke in zato, da bi učinkovito šli v tej smeri boja proti kartelom in drugim ko gre za trgovino z mamili. Tu imamo migracijske poti, ki so povezane z organiziranim kriminalom. V Evropi vidimo, da je to realno, zlasti v Južni Evropi. Hvala, predsedujoča. Hvala, gospod Jekolino. Sedaj pa gospod Borgecija. Hvala, predsednica. Sedanja aktualnost nas vodi k temu, da razmišljamo o hudih vidikih organiziranega kriminala. In sicer gre tu tudi za izkoriščanje nezakonitega priseljevanja. Tu vidimo dramo, ki se ponavlja zlasti v sredozemlju. Vidimo različne hude epizode teh dogodkov. To je povezano z različnimi prevozi, ki so nevarni za priseljence. Slišimo mnenja mnogih, jaz sem med temi, ki pravijo, da je med drugim pomembno, da se pri tej trgovini za priseljenci osredotočimo na to, da preprečimo finančne interese, ki so v zadju teh dejavnosti. Od predstavnika Interpola bi rad slišal, kakšne so strategije Interpola za to, da se identificirajo te organizacije in te metodologije financiranja, ki zadevajo kriminalne organizacije, ki izkoriščajo to. Tu vidimo, da poteka znatna trgovina s tem in tega prihajajo finančni prihodki. Hvala, gospod Borgeco. Sedaj pa gospod Matje. Gospa Matijo, hvala predsedojoča, čestitke obema govorcama za zelo dobre predstavitve, zelo celovite, hvala za vašo aktivnost pri tem zlu, ko govorimo o trgovini z drogami organiziranem kriminalu. Gospa, vem, da OZN dela na področju boja proti trgovini z drogami. Pomagate državam članicam na tem področju. Ampak rada bi vedela, kakšna je vaša pomoč vašega organa državam, kaj je najbolj pogosto. Ali gre tu za neko pravno pomoč, ali je ta pomoč bolj usmerjena k operativnemu boju na terenu. Zanima me, kaj želijo države najbolj imeti od vas. Potem bi rada tudi vedela, kako je z razlikami med spoli, med moškimi in ženskami, ko gre za uživanje droga. Ali lahko osvetlite to področje? Potem bi povedala nekaj o politični stabilnosti. To je povezano za trgovino in uživanjem drog. Tu vidimo to tesno povezavo. Ali ste ob arabski pomladi ugotovili, da je prišlo do jasne prekinitve trgovine z drogo, ko je prišlo do tega dogodka v letu 2011? Potem pa gospod Rozbah, vi ste iz Interpola, zanima me, če lahko poveste več o sintetičnih drogah. Ali imate kakšne naloge glede laboratorijev, ki izdelujejo sintetične droge? Mislim, da ste precej kompetentni na tem področju in rada bi, da spregovorite o vašem delu z Interpolom. Zanima me, kako poteka vaše sodelovanje. Predstavljam si, da morate tako kot Europol imeti težave tudi z obveščanjem držav članic. Kaj ti delate nekako tajno, ne da ohranjate informacije, ampak včasih so stvari zapletene, kajti med državami in vami je včasih eh, bolj problematično sodelovanje in rada bi, da osvetlite te vidike. Hvala, gospa Matiju. Sedaj pa Goe. Gospa Sondergaard, dve minuti. <clears throat> Tak, Oziroma gospod. Hvala lepa, kolegica. Vprašanje imam za gospod Me. Zanima me, kakšni so učinki invazije v Afganistanu, ko gre za proizvodnjo droge po letu 2001. Ali je prišlo do večje proizvodnje drog tam zaradi potrebe po denarju, ali pa se je proizvodnja omejila, ali pa ni bilo večjih merljivih učinkov po intervenciji v Afganistanu. Potem drugo vprašanje za gospoda Rozbaha. Dvoje je bil vprašal. Predlogu eh, gospe Mathieu za Interpol smo slišali nekaj o tem. Zanima me, kakšne težave imate pri sodelovanju z Europolom. Ali so kakšne težave, ali lahko rešimo nekatere težave, nas zanima, ali sodelovanje poteka dobro. So kakšne težave, ki bi jih mogoče lahko osvetlili to. Potem drugo vprašanje za vas. To se nanaša na pranje denarja. Tu vidimo velike težave, ki so povezane s kriminaliteto. Potrebujemo informacije. Zanima nas, kako pride do pranja denarja, zlasti v kontekstu finančne krize. Smo videli banke, ki so bile prizadete zaradi pranja denarja, zlasti zaradi krize v letu 2008. Hvala. Sedaj pa kolega Kirkhop. Hvala, predsednica. Hvala za te predstavitve. Ne samo, ker sta se oba govorca držala omitve, ampak ker je bilo vse zelo zanimivo. Vprašanje imam mogoče za oba govorca. In sicer je to povezano za izvrševanjem politike na področju drog. Svetljiv bi dva vidika. Najprej me zanima, kako je s povezavo z odkrivanjem drog. Kateri so najboljši pristopi, kar zadeva naše strokovnjake? Ali je bolje, da imamo obveščevalne podatke, ali moramo imeti različne PNR sisteme? druge operacije, ker pride do izmenjave informacij med organi pregona. Zanima me, katero je najboljša ali najbolj uspešno področje za to obravnavo. In drugo, prva kolegica je omenjala stroške in ceno drog. Omenjala je odnos med temi velike. Ali tu obstaja neposredna povezava med politikami na področju drog v različnih državah v EU in drugimi vidiki, kajti nekatere politike so strože, nekatere blažje, ko gre za pridobivanje in drugo povezano z drogami. In po drugi strani imamo tu stroške in prednosti, ki jih imajo tisti, ki dobavljajo drogo in jo prinašajo na trge. Kakšna je ta povezava? Hvala. Sedaj pa zeleni. Gospod Stas, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil obema govorcema za vse te prispevke. No, navezal bi se na ta vprašanja, zlasti glede sodelovanja med institucijami. Ali sodelovanje dobro poteka, me zanima, ali lahko stvari izboljšamo. Glede na to, kako institucije sodelujejo med seboj, potem pa drugo sam vidim določene pomisleke glede Interpola. Komu odgovarjate, me zanima, kdo ocenjuje modus operandi Interpola? Ali kdo preučuje vaše delovne metode? No, to ne pravim zato, ker bi imel kakšne pomisleke glede vašega dela. Zanima me le, kako so stvari organizirane pri vas. Kako je s preiskavami? To, pomembno je, da imamo preverbe. Kako Interpol to organizira, me zanima. mogoče Interpol ni tako pomemben kot nekatere druge institucije. Sedaj pa gospod Newton. President. Hvala, predsednica. Najprej za kolegico iz OZN. Presenetili ste nas, ko ste omenjali Al-Kaido in njeno mrežo v Severni Ameriki. Ne vem, mogoče ste imeli v mislih Afriko ali lahko to pojaste. Potem pa še vprašanje. Po vašem mnenju, po vašem mnenju, kaj bi mola Evropa storiti, kar ne počne, da bi rešila težave? To je mandat tega odbora in zanimanjem bi to rad slišal. Potem pa, gospod iz Interpola, niste omenjali kitajske mandariščine ali česarkoli? Ali kaj počnete na kitajske, me zanima? Ali sodelujete s kitajsko? Ali Interpol sodeluje s kitajsko? Niste omenjali kitajske. Potem pa drugo vprašanje, kaj bi morala Evropa storiti z vašega vidika gledano? Kaj Evropa ne počne, ker smo bili tako prizadeti? Vredno imate kakšno stališče, tako kot kolegica iz OZN. -a. In tretjič, kam gredo vsi ti dobički? Kdo so ti, ki dobijo dobičke? To ne morejo biti neke banke, ki to shranjujejo. Kdo so ti ljudje, ki imajo dobičke in kaj počnejo s tem denarjem, me zanima. Hvala, gospod Newton Dan. Sedaj pa dve minuti. You, gospod Schmidt. Hvala, predsednica. To situacijo zmanjševanja drog spremljam že nekaj časa. Rad bi vedel nekaj o tem. Pri nas doma, na švedskem, imamo velike težave s tem zaradi prebivalcev Somalije, ki žvečijo liste drog. Kot veste, je to bojda prepovedano na nizozemskem, ampak tam imamo še vedno vrzeli v Združenem kraljestvu tam je to še vedno dovoljeno. Ali lahko kaj poveste o tem, kajti skušam spremljati denar, sem v stikih z britansko vlado, nizozemsko, švedsko vlado in tu obstajajo povezave med Al-Shababom, ki dobavlja to drogo, kot jo jaz imenujem, v London ali v Amsterdam, pristanišča, potem pa se to porazdeli po celotni Evropi. Denar gre nazaj za teroristične dejavnosti, za Al-Shabab. Ali lahko mogoče poveste nekaj o tem? Če ste vi spremljali te denarne poti, me zanima, če veste, zakaj se to uporablja, za kakšno financiranje, za kakšne dejavnosti. Hvala. Hvala. Sedaj pa bom dala besedo našim gostom, vsakemu pet minut, zato da bomo lahko imeli drugi krok vprašanj in odgovorov za tiste poslance, ki so se upisali. Pet minut, gospa Me, in pet minut, gospod Rozbah. Prosim, gospa Me. Okay, and, uh... Ja. Skušala bom odgovoriti na ta zelo zanimivo vprašanje. Upam, da bom odgovorila na vse. Najprej kaj lahko storimo? Mislim, da je bilo to skupno vprašanje. Kaj lahko Evropa stori nasplošno? Kaj lahko storimo vsakeč, ko rešujemo eno pot, se pojavi druga pot? Včasih eh, skušamo stvari omejiti, nekatere droge, potem pa se pojavijo nove droge z nezakonitimi snovmi in tako naprej. No, mogoče bom omenila nekaj vprašanj tej smeri. Najprej analiza tega, kaj lahko storimo. Prvi ključni vidik je korupcija. Pokazala sem vam vse poti. Te poti so možne poti. Zato, ker imamo tam pokvarjene uradnike in ti omogočijo pretok drog po državah. To je eden izmed ključnih elementov, ki ga moramo omeniti, če želimo ustaviti trgovino z drogami iz ene države v drugo. Potem drugo vprašanje. Katere zakonite instrumente, pravne instrumente lahko to uporabimo? Slišali smo tudi vprašanje, kaj počnemo v UNODC. Med drugim ponujamo pravno pomoč državam preko različnih vzorčnih zakonov ali pa državam pomagamo. Pri tem, da so države res opremljene s pravnimi orodji, za boj proti vsem tem izzivom. Kot si lahko predstavljate, je to cilj, ki se nenehno spreminja, kot smo rekli. Ko uredimo eno drogo, se pojavi nova droga, tako da se moramo ukvarjati s temi novimi drogami. Enako velja za teroristične dejavnosti. Modus operandi se nenehno spreminja, tako da mora tudi pravni okvir biti enako hiter pri spremembah, pa tudi vse pravne dejavnosti. Potem še eno vprašanje, ki je, mislim, da zelo pomembno. Mislim, da je nekdo vprašal, kaj počnemo v Evropi, kaj se dogaja s tem denarjem. Mislim, da je zelo pomembno reči, da moramo reševati vprašanje pranja denarja. Imela sem prosojnico, ampak nisem imela dovolj časa za predstavitev. Hotela sem povedati, da Če govorimo o organih pregona in o zasegih drog in če si pogledamo proizvodnjo in količino zasežene droge, vidimo recimo, da če gre za heroin, imamo tu med 20 in 30 odstotkov heroina, ki se proizvede, ki se tudi zaseže potem. 20 odstotkov organi pregona umaknejo iz trga. Delež pri kokainu je še višji, znaša nekje med 30, 40, 50 odstotkov. Glede na vse kokain, ki se proizvede. To organi pregona preprečijo. Pa če si pogledamo pranje denarja, ta prepovedan denar, denar, ki je pridobljen z nezakonitimi dejavnostmi, umazen denar, če želite. Tu govorimo o nič cela tri, nič cela pet odstotkov vsega denarja, ki ga ustvarijo te mednarodne kriminalne združbe, ki se odkrije. To je res področje, ker imajo kriminalci zelo lahko delo. To je eno izmed vprašanj. Kje je to reševati? To je treba reševati pri viru. Tam, kjer imamo prave dobičke. Vprašati se moramo, kako pridejo do dobičko. Kako lahko reciklirajo dobičke. Kajti to, kar vidimo, je, da je organizirani kriminal sedaj res zelo povezan z nezakonitimi dejavnostmi. In vedno težje je ločevati med organizacijo ki je samo vključna nezakonite dejavnosti. In drugimi. Vse te organizacije so včasih na mejah, ko gre za zakonite nezakonite dejavnosti. Tako da tu lahko to storimo, lahko ustavimo pretok denarja in dobičkov. To je ključni element. Mislim, da sem slišala vprašanje, no kako je s politiko na področju drog če to lahko spremeni dobiček organizacije. Hudodelne združbe so zelo, zelo nadarjene, zelo hitro se spreminjajo, zelo hitro spreminjajo svoj modus operandi, ampak tudi področje, kjer vidijo možnosti, če danes delajo na področju drog, bodo jutri izumili novo drogo, ki bo dobičkonosna, ali pa se bodo začeli ukvarjati z drugimi nezakonitimi dejavnostmi, mogoče stavami, igrami na srečo. Organizirani kriminal prav gotovo vstopa tudi v to področje. Se upravičujem, predolgo govorim. Potem pa še druga vprašanja. Ne vem, če bi lahko mogoče imeli dvostranski sestanek o drugih vprašanjih. Ja, imeli bomo tudi drugi krog razprave, tako da boste to lahko vključili. Sedaj pa pet minut, gospod Rozbar. Hvala lepa. Najprej. Kar se tiče eh, prepletenosti organiziranega kriminala s terorizmom, mi kot Interpol eh, vidimo veliko težave v tem, kako dostopati do teh informacij. Eh, to sem poskusil že nakazati v svojem prispevku. Med državami članicami obstaja ogromno razlik. Težko se je uskladiti z vsemi državami članicami. Veliko eh, nam sploh ne more posredovati svojih podatkov, eh, recimo prstne otise ali specifične znamenja na osebah, eh, da bi jih lahko vnesli v našo podatkovno bazo in ocenili. Potem pa imamo tu še bistveno različne eh, definicije organiziranega kriminala. To se še stopnjuje, če govorimo o organiziranem terorizmu. Imamo kar veliko nekih specializiranih služb, kjer pa obstaja zelo omejeno sodelovanje. Ponavadi je tako, da večji kot je krok um, odjemalcev informacij, več je tudi težav, da te informacije krožijo. In točno to težavo ima Interpol in s tem se vedno znova spopadamo. Navezal bi se tudi na vprašanje v zvezi z demokratičnim nadzorom. Pri nas je tako, da smo dejansko predstavniki držav članic. E, države članice za svojimi nacionalnimi e, centralnimi pisarnami e, imajo torej ta predstavništva, tako da je odgovornost tudi na samih državah članicah. Mi smo nekako splošni kontrolni organ, imamo mm, generalno skupščino, tam se eh, enkrat letno sestanejo vsi predstavniki držav članic, eh, takrat izberemo tudi izvršni odbor in tudi večkrat na leto se ta odbor dobi in pregleduje takoče zadeve. Poleg tega pa naše delovanje mm, preverja tudi neodvisna komisija eh, in vsega. Eh, presprašuje tudi razna shranjevanje in obdelovanje osebnih podatkov. Ko sem že pri sodelovanju, nekdo je omenil Kitajsko. Seveda je Kitajska pomembna država, članica Interpola. In Eh, to sem posredno omenil tudi eh, glede sodelovanja z azijskimi eh, oblastmi, glede preprečevanja organiziranega kriminala v Aziji. In to je pomembna povezava tudi za preiskave, ki se pogosto dogajajo v Evropi, predvsem kar se tiče prirejanja športnih rezultatov take povezane delovne skupine lahko imajo zelo dobre rezultate. E, tukaj gre za zelo zaupno, e, uravnoteženo e, sodelovanje in pri velikih športnih tekmah, dogajanjih, veliko krat imamo neke skupne akcije, ki vodijo k preprečevanju in k boju proti prirejanju rezultatov. Eh, omenil sem tudi druge organizacije v Evropi, s katerimi sodelujemo, Eurojust, Europol. Eh, imamo tudi eh, sporazum o sodelovanju z Europolom in Eurojustom, ki se še poglablja v, zadnjih, v zadnjem času. Pri področjih, kjer eh, smo jih skupaj eh, detektirali kot pomembna področja, recimo eh, spletni kriminal, smo tudi informacijsko zelo dobro povezani med seboj in seveda na ta način poskušamo doseči maksimalno uspešne rezultate. Če me sprašujete tudi po negativnih plateh, moram reči, da imamo tudi težave. Predvsem, kar se tiče pravnih struktur pri obdelavi informacij. Vedno znova se borimo s tem, da tudi, če eh, recimo eh, Europol postane partner pri preprečevanju določenega organiziranega kriminala, ima določena država članica, torej naša članica, eh, težave s tem, da pristopimo k takemu sodelovanju. Tako da tukaj moramo vedno. Um, se preopraševati in usklajevati. E, kar se tiče vprašanja sintetičnih drog, tudi tu imamo delovno skupino, ki se ukvarja posebej s tem. E, mislim, da dobro napredujemo e, tudi z svojimi mednarodnimi kooperacijskimi možnosti. Imamo razvite inštrumente, kako lahko uspešno delujemo in razrešujemo te težave um, vidim, da že presegam čas, ampak kar se tiče um, boja proti pranju denarja, tukaj je predvsem vprašanje pravne države v vseh državah članicah um, veliko vprašanje in pa pripravljenost do komunikacije in sodelovanja. Kajti tukaj moramo sodelovati z pravosodjem v državah članicah. In eh, veliko krat je pravosodje struktura, eh, ki obstaja čisto sama za sebe. Recimo pri primeru Benali v Tuniziji je Interpol lahko bil posrednik na neutralni zemlji, ki je zastopal interese držav članic. To je en dober primer. Hvala lepa, zdaj pa bi začeli z drugim krogom vprašanj in odgovorov. Gospod Dejan. Hvala lepa. Moje vprašanje je za gospod Me. Ko sem delal za nizozemsko vlado, sem veliko časa preživel na Dunaju in zelo cenim delo vaše organizacije, gospod Me. No, ko sem pa prišel v Bruselj, pa se je eh, izkazalo, da obstaja kar nekaj težav. Konvencija Združenih narodov. Um, ima do, predvsej ohlapna uh, eh, pristope k boju proti um, z, trgovino z konopljo. Um, zdaj se uh, oglašajo ideje, da bi pristop glede mehkih drog spremenili in da ne bi več usmerjali vseh mu razpoložljivih sredstev v boj proti trgovanju z mehkimi drogami. Zanima me, če v UNDC-ju um, se ukvarjate tudi z tem in kakšna je prihodnost um, preprečevanja trgovin z mehkimi drogami. Potem pa še, kar se tiče pranja denarja. Mislim, da v tem odboru potrebujemo res zelo konkretne napotke kakšna um, pravila naj sprejmemo. Uh, kajti to, kar govorite, je predvsej splošno in relativno. Nas zanima, kaj kot konkretni člani odbora lahko storimo, da um, stimuliramo Evropo uh, k nekimi dobrim, dobrim rešitvam. Hvala lepa. Gospod Antičevič, gospod Antičevič. Hvala lepa. Mislim, da je globalizacija, ki jo imamo pred očmi, eh, zagotovo um, dobra priložnost za razširjanje organiziranih uh, kriminalnih skupin. Veliko je priložnosti za kriminalce, eh, predvsem v nereguliranih, nenadzorovanih stikih na mednarodnem področju. zdi se, da eh, so same eh, kriminalne skupine um, postale um, bistveno bolj osredotočene na izbranih trgih, kjer delujejo. Koncept organiziranega kriminala kot um, torej skupine ljudi, Eh, ki se ukvarjajo z določenim kriminalom, ima svojo dinamiko. Eh, seveda je tudi visoka stopnja korupcije v eh, posameznih državah bistvena, bistven instrument, ki prispeva k razcvetu organiziranega kriminala. Večina držav tudi ni na tekočem pri. Um, soočanju z, z organiziranem kriminalu. Te skupine, kriminalne skupine tudi zlahka perejo denar in ga premikajo iz ene banke v drugo, eh, tako da organi pregona hitro izgubijo sledi za njim. Torej, zanima me, ali menite, da niso same banke, določeni bančni sistemi, instrumenti za pranje tega denarja. In zanima me, kaj bomo storili v zvezi s tem. Evropska skupnost, mednarodna skupnost si tega namreč ne more več privoščiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Borselino. Dve minuti, izvolite. Per eh, la chiarezza delle confusioni. <laughs> Grazie intanto per la chiarezza. Hvala lepa, hvala za vaše jasne in podrobne prezentacije. Imam vprašanje naslovljeno na oba pravzaprav. Ko govorimo o organiziranem kriminalu, se zdi, da iščemo, um, da iščemo iglo v kupu sena. Kaj smo storili glede preventive, me zanima. Morali bi delali tudi, delati tudi na preventivi, ne pa le na boju proti organiziranemu kriminalu. Zdi se mi, da vedno znova zaostajamo za organiziranim kriminalom. Včasih se mi zdi, da smo le nemočni opazovalci. Pred uh, veliko leti je se je zgodil incident na Siciliji v zvezi z trgovanjem in zlorabo drog. In, um, v Palermo je bil laboratorij, kjer so proizvajali morfi. Uh, takrat uh, so organi pregona dobro sodelovali, upravili so dobre delo, uh, Ampak eh, zelo pozno, kako so lahko spregledali, da tak laboratorij sploh obstaja. Skratka, več bi morali delati na mm, preventivi. Eh, drugič pa, veliko držav članic ima različne eh, pravne določbe glede uporabe drog. Ali, ste, ali imate, ste upravili kako um, raziskavo, ki bi povedala, ali boljše deluje legalizacija drog ali kaj drugega? Gospa McLaren. Hvala. Želela sem vprašati, kako se tradicionalne oblike organiziranega kriminala zdaj spreminjajo, recimo z novimi oblikami, kot je um, kiberkriminal. Uh, spletni kriminal, kako uporabljajo to denar, kako se ta denar bi, giba in kako se torej tudi vi soočati s temi spremembami v primerjavi z klasičnim organiziranim kriminalom. Ali stvari postajajo težje, kaj lahko mi storimo glede tega novega fenomena um, spletnega in kiberkriminala? Hvala lepa. Zdaj pa še um, gospodu Borgeco. Hvala lepa. Veliko vprašanj je že bilo postavljenih, posebej um, gospe, ki zastopa UNODC, gospe Me. Kar se tiče, tudi kar se tiče bank in bančnega sistema in pranja denarja prejšnji direktor Antonija Kosta je podal določene um, razlage glede te občutljive teme in rekel je naslednje, da namreč imamo dokaze za to, da banke, posebej še zdaj v času finančne krize, zagotovo igrajo določeno vlogo pri pranju denarja. Rekel je še več, da imajo aktivno vlogo gospod Kosta je rekel, da ni mafija tista, ki obiskuje banke, ampak je že obratno, banke same se obračajo na mafijo. In zanima me, ali nam lahko poveste kaj v zvezi s tem morda. In da si olajšamo delo, bi se obrnil še na eh, gospod predsedujočo. In prosil, da vse, kar je koristno za naše delo, eh, uredimo tako, da eh, dobimo vse ustrezne informacije sproti. Hvala, gospod Borgecijo. Zdaj bi pa še sama želela postaviti nekaj vprašanj. Vse, eh, kakor se strinjam z tem, kar je povedal gospod Borgeco. Pogosto so kolegi rekli, da je nujno, da, ima, da sodelujemo tudi na operativnem področju. naš odbor ni stalni odbor, nekoč se bo naše delo končalo in zato je pomembno, da eh, pravočasno dobimo prave informacije in da se lahko povežemo z pravimi osebami, ki se na tej fronti borijo vi ste tisti, ki nam morate dati informacije, vi ste tisti, ki nam morate povedati, katere eh, legalne instrumente naj upeljamo na ravni Evropske unije, da bi boj proti organiziranemu kriminalu lahko eh, izboljšali. Tudi eh, pri mednarodnem sodelovanju, ki je posebno področje, se je zgodilo že veliko, dobro smo napredovali. Vsako leto zasežemo kar nekaj nelegalnih substanc. Vprašanje je seveda, kaj lahko naredimo na politični ravni. In kaj je seveda tudi vloga prevencije, to je omenila že gospa Borselino. Ali imajo vse te razne metode, ki jih uporabljajo, te dobre rezultate? Eh, pa še vprašanje na gospoda Rosbaha. Um, parlament je lanski oktober, um, lanskega oktobra um, sklenil um, nove določbe glede boja proti organiziranemu kriminalu tudi na regionalni ravni in zahvaljujoč naši podpori me zdaj zanima, kako napredujete pri tem projektu. Tudi komisija finančno podpira ta projekt. Tako da me zdaj zanima, ali nam lahko poveste, kakšno je aktualno stanje glede tega projekta in kaj lahko naredimo um, v praksi, kaj lahko naš odbor zdaj naredi, da še izboljša sodelovanje med Europolom in Interpolom. Zdaj pa ima vsak še štiri minute časa, najprej gospa me, potem pa gospod Rozbah. Interesting question. Um, so I'll try now if we have uh, mind of the time. Uh, I think. Uh, Ja, to so sama zanimiva vprašanja. Uh, bomo poskušali upoštevati časovno omejitev in odgovoriti na vse. Kar se tiče nizozemskega vprašanja. seveda je potrebna reforma transparentnosti finančnega sistema in pa kako, eh, seveda se moramo spopasti pri eh, izviru mm, sistemskega delovanja finan, finančnih eh, institucij ter kje in kako kriminalne organizacije vstopajo v te sisteme. Um, to me pri tem se lahko navežem že na drugo točko, ki se mi zdi izjemno pomembna. Um, seveda se lahko tega lotimo tukaj v Evropi, ampak ena v večjih sistemov v mednarodnem področju, več držav je seveda eh, naših članic, tako da imamo nek eh, mednarodni sistem, je kako okrepiti znanje kajti problem je tudi ta, da imamo še vedno premalo znanja, premalo podatkov, premalo informacij, da bi izboljšali delovanje eh, stvari. Tako da, če želite kot odbor pomagati, potem je seveda potrebno na eni strani okrepiti evropski sistem zbiranja podatkov, eh, analiziranja eh, podatkov, ustvarjanja podatkovnih baz, ampak tudi na mednarodni ravni podpiranje drugih držav pri eh, izmenjavi podatkov in pri zbiranju podatkov. Če se zdaj vrnem na vprašanje preventive in ali imamo kakšno statistiko, če legalizacija mehkih drog deluje ali ne. Uh, Povedati moram, da imamo nekaj statistik, ki nakazujejo, da kontrolirano uživanje substanc ubije bistveno manj ljudi kot nekontrolirano. Če pogledamo alkohol, če pogledamo tobak, imamo med 5 in 7 milijonov ljudi, ki vsako leto umrejo zaradi um, rabe teh um, snovi pri nenadzorovanih eh, snoveh, pri drogah. Tukaj seveda nimamo zagotovih podatkov, ampak um, tukaj gre za 250 tisoč ljudi. Pri eh, torej, uporabi um, legalnih snovi In seveda je vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bil sistem drugačen. Tega ne vemo, ne moremo se vrniti v času nazaj in reči, naredimo eksperiment, najprej probajmo to, potem pa drugo. Tako da zdaj to težko rečemo. Ampak preventiva je zagotovo zelo pomembna točka. In nujno um, moramo pogledati tudi, kaj res lahko naredimo glede vseh tih stvari, o katerih danes debatiramo. E, imamo zelo široko področje um, organiziranega kriminala, trgovina z drogami, trgovanje z ljudmi, uh, terorizem. Imamo sistem um, lokalnih e, pisarn v več kot 150 državah in v nekaterih primerjih lahko um, vzpostavimo in negujemo um, odnose z določenimi vladami pri pogovoru z drugimi vladami. Potem pa bi še zaključila glede um, možnih operativnih um, predlogov. Ja, v 15 minutah prezentacije tega ne morem podati. Če se res želimo ukvarjati z podrobnostmi in če je za to tudi vaš odbor, potem bi lahko pripravili nekaj bolj operativnega, um, kar, la, kar bi predstavili tudi pred odborom. Na ta način bi uh, vam lahko predstavili konkretne predloge, ki jih imamo na vseh področjih delovanja, ki smo jih um, danes tukaj Eh, predstavili in s tem bi bolj, vzpostavili bolj delovni odnos med nami. Um, lahko bi si zamislili več konkretnih predlogov, ki bi jih eh, vašem odboru lahko tudi predlagali. Hvala lepa, gospa Me. To je seveda predlog, ki je zelo mamljiv in o njem se bomo pogovorili jutri na sestanku koordinatorja, ampak zagotovo ne bo nihče imel nič proti. Zdaj pa še eh, štiri minute gospodu Rozbahu začel bom z sodelovanjem in z evropskimi posledicami. Mich ganz eindeutig so, dass hier Zame je nedvomno tako, da je pomembno, da analiziramo šibke točke v Evropi. To sva predstavila oba v svojih prezentacijah. Torej, kje so šibke točke Evrope izven Evrope. In to je pomembna pomemben vidik tudi z vidika nadzornih organov, policijskih organov, naprimer v Afriki, ki tam delajo in opravljajo pomembno vlogo. V to smer gre tudi vaše vprašanje glede spodbujanja s projekti na regionalnem področju. kjer pač redno tudi pripravljamo poročila. Sodelovali smo tudi pri reviziji, ki je bila izvedena v zvezi z novim povezovanjem znotraj struktur EU pri Europolu in smo se tudi tam umestili, smo poiskali, katere vidiki so za nas pomembni. Kar se tiče preventive, tu se mi zdi zelo pomembno, da se zelo popolno razišče vsak pojav, torej da se tudi razišče sodelovanje za nevladnimi organizacijami, za drugimi mednarodnimi organizacijami, da se na tem potem um, izsledi smiselne pristope. Mi tako ravnamo. Pri tem imamo recimo podporo kanadske vlade v ameriškem sektorju torej izvajamo kombinacijo usposabljanja skupaj z prizadetimi mesti, kjer deloma prvič združujemo tiste službe, ki potem prvič sedijo za isto mizo in lahko dosežejo nek konkreten rezultat, ker poleg tega usposabljanje izvedemo tudi operacijo na kraju samem, kjer lahko tudi uh, spoznajo učinkovitost ukrepov, ki so se jih naučili. To je pomembna, pomemben vidik za to, da se vidi tudi spreme, oziroma da se lahko ublaži spremembe poti, spremembe načine deložan, delovanja kriminalnih združb in to ob sodelovanju Interpola in drugih mednarodnih organizacij. Na kratko v zvezi z spletnim kriminalom, na kratko sem to omenil. Uh, Tukaj tesno sodelujemo med Europolom in Interpolom. Evropski centr za preprečevanje spletnega kriminala sedaj ravno pripravlja Europol, poleg tega pa naš globalni kompleks v Singapurju pripravljajo dodatno še eh, posebej centr za spletni kriminal, tako da bomo lahko res smiselno koristili vere. Kar se tiče tega pristopa sodelovanja, ki ga spodboja tudi Evropska unija, bi omenil projekt VAPIS v zvezi z Zahodno Afriko. To je zelo pomembna akcija za nas. Saj smo slišali, kako pomembno vlogo ta regija igra oziroma kako pomembna je to na področju organiziranega kriminala. Pri ukrepih, ki jih izvajamo, jih so tudi uh, ti usmerjeni v preventivo in vedno smo pozorni na to, da morajo biti ti ukrepi trajnostni in res spremljamo, kako se je vse skupaj razvijalo in ali kakovost še je se ohranja. Hvala lepa za vašo predstavitev in za, da, da ste prišli, da ste tako jasno spregovorili brez teh prispevkov seveda ne bi mogli delati. Upam, da bomo lahko sodelovanje še poglobili in eh, prisrčno se vam zahvaljujem za vajna prispevka in vas lepo pozdravljam. Noi riprendiamo subito all'inizio. Mi pa bomo kar nadaljevali. In sicer četrti podpredsednik je sedaj na vrsti, ki ga moramo izvoliti, ker gospod Sondergaard odhaja. Kandidaturo mora predlagati politična skupina, znamo 15 odstotkov svojih članov. In pa, trije kandidati se lahko prijavijo. Gospod Sondergaard, izvolite hvala in hvala, da ste sprejeli moj odstop. Rad bi predlagal Denisa Diona kot predlog naše skupine, kot podpredsednik tega to predlagam in upam, da boste to sprejeli. Ali kandidat sprejema kandidaturo? Da. Gospa Matjo. Hvala, predsednica. Res gre pravzaprav za politični dogovor, tako da temu ne bomo nasprotovali, ampak vseeno bi rada rekla, da gospod Jung slabo začenja ta mandat. Kemu ga je predsednica dala? Sedaj smo slišali nekaj legalizacij konoplje in za LS to ni spremljivo. Odboru in drugi. Grazie, onorevole Matije. Uh, eh, io devo chiedere al... Hvala, gospa Matjo. Kandidat je sprejel kandidaturo. Kako pa jeste prijavili svoje finančne interese? Dobro. To je urejeno. Ni bilo zahtevano tajno glasovanje. Kandidata lahko izvolimo z aklamacijo. Potem pa prosim podpredsednika, da se mi pridruži tukaj spredaj na moji strani. Sedaj pa prihajamo na drugi sklop vprašanj pod eh, naslovom eh, nezakonito oziroma tihotapne. Tihotapljenje in ponarejanje, tu je predvideno predvidena skupna predstavitev Europola in Olafa. Gre zagotovo za zelo zanimiv prispevek, kjer bomo lahko kar nekaj vidiko poglobili, o katerih smo že govorili v našem odboru, namreč eh, sodelovanje evropskih organov. Veselimo se predstavnikov obeh organizacij, gospod Thierry Hen za OLAF in pa. Karlo van Hojkolom iz Europola. Gre za skupno predstavitev, potem pa sledi izmenjava mnen z predstavnikom sveta oziroma sekretarjatom sveta o izkušnjah odbora v zvezi z interno varnostjo pod okrešavo kozi. Torej gre za tihotapljenje in pa uh, um, ponarejanje, uloga tega organa kozi, ki je bila pravkar ustanovljena, bi lahko postala zelo velika in predlagam, da razpravo strukturiramo sledeče. Najprej bomo prisluhnili Europolu in Olafu. Deset do dvanajst minut časa govora potem pa gospod Genson 15 minut, potem pa prvi krok vprašanj, dve minuti vsakemu govorcu, potem bodo gostje prejeli besedo in če bo še ostalo časa, bomo imeli še en krok vprašanj. Besedo ima torej gospod Thierry Hen iz Olafa 10 do največ 12 minut, izvolite. Oui, merci, madame la présidente. Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Skušal bom povedati zelo na hitro. Najprej bi rad povedal, da OLAF deluje na področju intelektualnih pravic. Tam je vse omejeno na uvoz, izvoz in tranzit v povezavi s tretjimi državami. Ne gre za to, da bi tu omenjali notranji trg Evropske unije. OLAF deluje v posebnem okviru. Tu imamo ukrepe, ki jih sprejema komisija, zlasti v direktoratu TAXUD, zato da imamo postopek nadzora in intervencij, če so te potrebne, popravo, ampak tu imamo tudi klauzulo proti goljufijam, to je v pravnem okviru, na podlagi tega dela uh, direktorat TAXUD. Tu imamo uredbo 1383 skozi 2003, zlasti člen 22 tu gre za boj proti goljufijam. Tako lahko začnemo upravne preiskave, kot tudi ukrepe nadzora oseb, fizičnih, pravnih, tu imamo tudi eh, shranjevanje in načine prevoza. Tu imamo tudi povezavo z sporozumi, ki smo izklenili s tretjimi državami, tako da lahko izpolnimo tudi upravne preiskave z sporozumom s tretjimi državami v tretjih državah. To pomeni, da je to dopolnilno glede na delo Europola in Eurojusta. Konkretni primer delovanja, kjer je prišlo do sodelovanja ne le s carinskimi organi v državah članicah, ampak smo imeli tukaj nekaj tretjih držav, tudi Interpol in Europol sta sodelovala. In sicer je šlo za delo OLAFA s podporo Europola, šlo je za delo v sklopu unije za sredozemlje. Ta operacija se imenuje Sirokol. Olaf ima operativno enoto, tu gre za natančne ukrepe, to pa je nasplošno omejeno na 2-3 tedne dela. Tu imamo informacijski sistem, ki je predvsej natančen. Tu je kar nekaj akterjev v tretjih državah in državah članicah, ki delajo s tem. To je dostopno tudi preko Interpola in Europola za čase operacije. To je usklajeno na ravni koordinacije v OLAF-u, tu imamo enoto in tudi koristne informacijske strukture. Pri tem eh, primeru, pri Siroku, smo imeli 11 evropskih držav, to vidite na ekranu 27 držav članic, potem smo imeli tudi svetovno carinsko organizacijo, Europol, Interpol in kolegi iz Taksuda so tudi pomagali pri tem. Tu imamo operacijske centre, 13 uradnikov za zvezo smo imeli, zlasti iz držav članic in Europola, ampak imeli smo tudi tri tretje države, Egipt, Maroko in Turčijo. Reči moram, da je bilo sodelovanje odlično na tej ravni. Na podlagi operativnega načrta, ki smo ga Olafu prej sestavili, smo videli merila izbire. 11 držav deležank v Uniji za sredozemlje, je pri tem sodelovalo tudi 11 držav članic, zato da bi zbrali elemente. V obdobju desetih dni je bilo zbranih kar nekaj informacij o sumljivih zabojnikih. Iz Kitajske so prišli zabojniki ali pa iz arabskega sveta, to je bilo precej pomembno za nas, tu je šlo tudi za prevoz iz Kitajske v Evropsko unijo preko Združenih arabskih emiratov ali pa Evropske unije. Šlo je za to, da bi se osredotočili na ponarejene cigarete, na trgovino z izvornimi cigaretami in tu je šlo tudi za druge načine ugotavljanja te trgovine. Potem določena gibanja, to smo izbrali na podlagi objektivnih meril, ki smo jih predoločili. Ta operacija je sestavljena iz različnih faz. Operativna faza se je začela 15. junija 2010 in se je zaključila 25. junija 2010. Kot sem rekel, tu smo imeli 411 sumljivih gibanj, nacionalne kontaktne točke v državah, treh državah so sporočali o tem. Na tej podlagi smo to nekako prečistili, vsa ta merila in ohranili smo 300 sumljivih zabojnikov, te smo fizično pregledali ali pa preko skenerjev. Europol in Interpol sta imela neposreden dostop do informacij. Prišlo je do ugotavljanja informacij preko analitičnih datotek. Pri 411 gibanjih, ki so bila sumljiva, smo ugotovili, da je bilo pri 77 to usklajeno. To smo ugotovili glede na analitične datoteke ampak lahko da je šlo tudi za nekoga, ki je bil povezan s pranjem denarja ali z ukradenimi vozili. Tudi v Interpolu so imeli 1004 preverbe. Rezultat eh, operacije 40 zasežnih zabojnikov od 300 tih sumljivih, kar je dober rezultat. Zlasti, ko gre za zabojnike eh, cigaret, 37 eh, tisoč leteh, potem tisoč kil tobaka. Imeli smo 32 različnih pošiljk, potem različne elektronske opreme, obleke, čevlje in drugo. Imeli pa smo tudi nekaj novega in sicer alkohol, to je prišlo iz arabskih držav, tri osebe pa so bile prijete. Tu vidimo nekaj prikazov teh zasegov cigaret. To predstavlja globalno izgubo komercialnih izdelkov z davki vključno 8 milijonov evrov. Ob robu te operacije Siroko smo pripravili še nekaj. Skupaj s kolegi iz eh, Malteške carine smo začeli upravno preiskavo. Osem zabojnikov je bilo prenešenih iz eh, Arabskih Emiratov na Malto. Libija pa je bila končna destinacija. Pri teh izdelkih je šlo za določene zamrzovalnike, tako so bili prikazani, ampak pravzaprav je šlo za zdravila. V zamrzovalnikih smo našli določene eh, pakete, ki so vsebovali zdravila. Šlo je za piknik bags, takšne vreče za piknik, tudi tu smo našli določene izdelke, imeli pa smo tudi toasterje, uradno, sicer pa je bil tu izdelek tramadol. Ta se uporablja za blažitev bolečine v medicinskem svetu. Tu smo imeli 118 milijonov tablet ali kapsul, ki smo jih zasegli v osmih zabojnikih, 98 milijonov je bilo tramadola. Nažalost je bilo to pretečeno, tako da uh, je to v prostem gibanju, ampak imeli smo tudi napačne deklaracije in uh, ti izdelki so bili skriti, zajeti so bili na podlagi druge pravne podlage, 20 milijonov tablet pa je bilo Vegablus, Sildefanila, namenjenega ponarejanju. Torej, kaj je pomembno reči, da nismo imeli nobene literature v posameznih škatlah, eh, ni bilo nič navodil zdravili in te količine ne odražajo potreb bolnišnic v Libiji in spraševali smo se, ali je šlo za spremembo poti. Za časa preiskave je Olaf eh, v teh eh, stikih z Egiptom ugotovil, da je bila končna destinacija Egipt. Tako da ustrajam na tem, da moramo uporabiti ta mehanizem vzajemne pomoči s tretjimi državami, zlasti na podlagi patenta in sodbe Evropskega sodišča, ki preprečuje zaseg pri tranzitu. Pomembno je, da pride do delitve informacij z celinskimi organi iz zadevnih tretjih držav, zato da bi imeli povratne informacije na hitro, pa bi rad ustrajal še na prihodnih razvojih, kar zadeva skupne celinske operacije, te poteka v določenem času, naš generalni direktor to potrdi in tu gre tudi za to, da stalno ustvarjamo delo na podlagi uradnikov za zvezo, ti so stalno stiki z državami, imamo tu tudi usposabljanje uradnikov za zvezo iz Interpola. Po drugi strani želimo spremeniti carinsko zakonodajo, zato da bi dali dostop do informacij tudi Europolu. Zaenkrat imajo dostop do naše podatkovne baze, tu imamo mešane pristojnosti, ampak neko gre za izključne pristojnosti Evropske unije. Po drugi strani pa imamo tudi Europol, ki nam lahko ponudi dostop do analitičnih delovnih datotek, ki se nanašajo na ponarejene izdelke. Hvala. Grazie, adesso. Hvala. Sedaj pa dajemo besedo predstavniku Europola, gospodu Krisu Vanstenkistu, ki bo nadaljeval o teh skupnih akcijah Europola in Olafa. Izvolite. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter, gratie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders, uh, het is me waar genoegen om vandaag uh, namens... Hvala lepa, veliko veselje mi je, da lahko spregovorim v imenu Evropola na današnjem srečanju in da se posvetim eh, vprašanju ponarejanju in piratstva in da vam razložim, kako se Evropol odziva na ta pojav. Ko govorimo o ponarejanju in piratstvu, gre za več kot besede sami povedal. Včasih sem kar, eh, kar zavidam ljudem, ki delajo v drugih uradih, ker lahko zelo hitro odreagirajo, recimo pri drogah, pri eh, ponarejanju, pa je pogosto težko prepričati odgovorne, da ukrepajo. To velja tako za policijo kot za sodišča pogosto ljudje pravijo, no, se gre samo za neko ponarejeno, ponarejen kos oblačila, potem se ne splača ukvarjati z eh, preiskavo. Seveda pa ne gre samo za dizajnerske obleke in za luksuzne izdelke. Nedavni trendi kažejo na to, da je prišlo do velikih sprememb na tem področju in da se trend premika iz luksuznih eh, izdelkov na vsakodnevne izdelke, na hrano, um, na vem, posode, baterije, pralne praške in tako naprej. In tu gre seveda potem za resen problem. Gre za problem javnega zdravja in varnosti javnega zdravja in za vpliv kriminalnih združb pri trženju in širjenju teh proizvodov. In to je eden od razlogov, zakaj je Europol dejaven pri boju proti tem pojavu. Imamo operacijsko enoto, ki se aktivno ukvarja z bojem proti ponarejanju in piratstvu. Kot rečeno, je, se je pojavilo kar veliko novih trendov, ki se giblje stran od luksuznih izdelkov do vsakdanjih izdelkov in tudi pri uh, zdravilih vidimo uh, premike, kjer gre od uh, vsakodnevnih zdravil do zdravil, ki rešujejo življenja. Zasegli smo pošiljko uh, um, zdravil za zdravljenje, proti, le, za zdravljenje leukemije. To je samo en primer, da ne gre samo za vem, viagro ali pa uh, tablete za hujšanje, ampak da je prišlo tudi do premikov v smeri drugih zdravil, vendar se bom k tem še vrnil. In pri tekočih preiskavah vidimo, da organizacijske združbe, ki so odgovorne za to, oziroma kriminalne združbe, ki so uh, odgovorne za to, imajo neko veliko ozadje, ker gre za zelo velik posel in za velike dobičke. To privlači kriminalce, ki imajo že zgodovino časa nimam veliko in uh, ima, znam se potem, da se dosti krat ne držim časa. Zato vam bom na hitro predstavil, kje smo zelo dejavni pri Evropolu. Pesticidi in pa ponarejena zdravila. Začnimo torej s pesticidi. To je precej pojav, ki se je pojavil pred kratkim, leta 2009 smo zajeli le 100 ton in če si pogledate številko za 2011, smo prišli že na 3000 ton. Vprašal sem se, kaj je ena tona pri pesticidih. Torej obstajajo določena sredstva za pršenje, kjer ena tona lahko prekrije celotno eh, celoten Luksemburg. Tako da veste, o kakšnih razsežnostih govorimo, kaj pomeni ena tona. Torej, ena tona zadostuje za cel Luksemburg in če to sedaj pomnožite za 3000 tonami, eh, potem lahko dobite neko predstavo o tem, kaj to pomeni, da je to res velik problem in problem je v tem, da v teh ponarejenih ali nedovoljenih pesticidih pogosto najdemo uh, zelo škodljive snovi, ki jih je EU že pred leti prepovedala in to lahko seveda uh, potegne za seboj hude posledice. Če si ogledate s tole sliko, vidite pridelke, ki so bili obdelani na desni strani z temi pesticidi in eh, ti kar zginevajo in ne bojo obrodili sadov. Potem še eno področje. Tu sta operacija Flashpoint in še ena operacija, ki smo jo zagnali v. Šlo je za letalo, ki je prišlo v Budimpešto iz Beijinga. Informacije smo imeli, da so bile nedovoljene snovi najdene na letalu. In če skrajšam, našli smo 4 tone nelegalnih pesticidov. Torej, Po analizi smo ugotovili, da so bili spremni dokumenti ne, napačni in a, eh, te pesticidi so imeli vrlišče pri 24 a, eh, stopinjah Celzija. In to kaže na nevarno naravo teh snovi. To bi lahko imelo resne posledice za življenje potnikov na letalu in seveda na osebje na letališču. Torej, če pa si pogledamo sedaj še kriminal na področju zdravil in poda gledamo podatke taksida, 2008 je bilo to 6,5 odstotkov vseh primerov, kjer je šlo za ponarejene zdravila in 5 odstotkov zaseženega blaga je to predstavljeno. to je bilo 9 milijonov tablet. Leta 2009 je ta številka zrasla na 8 odstotkov primerov in 10 odstotkov zaseženega blaga, kar pomeni več kot 11 milijonov tablet. Potem leta 2010 pa je, eh, so zasežena zdravila predstavljala vrednost 25 milijonov evrov. Torej, kot sem povedal že prej, naj na, na vrhu lestvice ponarejenih eh, zdravil. Najdemo tukaj ur, z, um, urinološke zdravila, potem proti unetjem, zdravila proti unetjem in pa zdravila za bolezni srca in ožilja. Torej 532 eh, različnih tipov ponarejenih um, zdravil smo odkrili v letu 2011. In eh, v določenih primerjih je seveda šlo tudi za kršenje eh, pravic intelektualne lastnine. To smo našli v 37 različnih državah. Leta 2009, in to je pred zelo uh, alarmantno, smo imeli 536 incidentov, kjer so ponarejena zdravila našla pot v. Uh, obtok, bodi si na um, prodaji na veliko ali pa tudi v individualnih uh, trgovinah. Tu vidimo celotno število pojavov in vidimo, da se je številka podeseterila v preteklih letih. To, če si pogledamo regije, odkot prihajajo zdravila, bomo videli, da trist, da je 351 teh dogodkov se zgodilo v Evropi in vsega skupaj je bilo več kot 2000 dogodkov razdeljenih po vseh kontinentih in regijah. Tu vidite v ZDA so februarja ali uh, marca našli tudi zdravila za zdravljenje raka. Če si gledamo posamezne operacije, nedavne, kjer je bil vključen tudi Europol, torej to je šlo za operacijo Tribulus. Tu smo imeli, to smo eh, opravili koordinacijsko delo v Hagu. Vključene so bile še Guardia Civil v Španiji, iz Španije, MHRA, organizacija iz eh, Združenega kraljestva. Šest ljudi je bilo eh, zaprtih, štiri v Španiji, dva v Združenih kraljestvih in 300 tisoč kosov ponarejenega, ponarejenih zdravil je bilo zaseženih. Zajete so bili, zaseženi so bili računalniki in telefoni, potem še ena operacija, operacija Opson, kjer je šlo za sodelovanje med Europolom in Interpolom in šlo v enem tednu smo se osredotočili na ponarejeno hrano in pijačo in zasegli več kot 700 ton uh, hrane in pijače v 11 državah. Potem pa še, gospa predsedujoča, tudi če pogledamo v prihodnost, zelo tesno sodelujemo med, z Interpolom, Eurojustom in Olofom. Želimo poglobiti sodelovanje z drugimi evropskimi organizacijami in. Uh, želimo še nadaljevati z prizadevanji, ki jih izvajamo trenutno, saj vemo, da se kriminalci ne ustavijo na mejah. Europol, Interpol in druge organizacije, kot so OLAF, morajo tudi prekoračiti meje. Potem pa še ena naloga, ki nas čaka, torej če si ogledate recimo pesticide. Ni bilo veliko storjenega v boju proti temu. zato ker ta pojav še ni tako znan in česar ne veš, ne, veš eh, ne, ne moreš preprečiti. To želimo preprečiti. In eh, tudi povečati zave, ozaveščenost eh, pri policiji in drugih organih, zato da bomo lahko prišli iz analize v akcijo. Načrtovano je nekaj akcij z Interpolom, Rujustom in Olafom, zato da si bomo natančneje ogledali trgovino s pesticidi in upamo, da bomo bolj uspešni tudi na področju carine in policije. Hvala. Hvala lepa za to zelo natančno analizo. Sedaj pa predajam besedo predstavniku eh, sekretarjata sveta, gospodu Gensonu, za 15 minut, ki nam bo predstavil izkušnje kozija in sicer z posebnim povdarkom na sodelovanju med državami članicami, omenil pa bo tudi vlogo kozija pri trgovini narejenih izdelkov. Beseda je vaša, gospod Gensen, 15 minut. Hvala lepo, veliko čast mi je, da lahko spregovorim pred tem. Uh, odborom. Naj prihajam iz eh, operativnega organa, torej eh, ne morem govoriti iz takšnih izkušenj, prihajam iz sekretarijata eh, sveta in tu gre za boljšo sodelovanje na področju preventive. Torej, veste, da je odbor Kozi zelo mlad odbor, obstaja od Lizbonske pogodbe in um, delovna skupina deset se je ukvarjala za to konvencijo, to je vodil John Rutan in potem je postalo jasno, da Evropska unija potrebuje neko organ, ki se bo okvarjal z um, koordinacijo in sodelovanjem na področju notranje varnosti. Takrat smo imeli dva organa na, tem, na področju sveta, torej to bilo je to Skifa um, in pa odbor po členu 36 ampak nobeden od teh dveh eh, odborov se ni ukvarjal z koordinacijo operacij. Sklepi sveta iz leta 1999 so spostavili delovno nalogo, delovno skupino za sodelovanje policijskih organov, ampak ta delovna skupina ni bil primeren. Uh, organ za takšno koordinacijo. Torej, rešitev je bila, da se ustvari neko nov, neko nov organ in tega najdete v Lizbonski pogodbi po členu 71. To je torej sedaj organ, ki se ukvarja z koordinacijo in sodelovanjem na ravni Evropske unije in to je bilo sprejeto na skvetu 25.2.2010. Gle za mlad odbor, kdo sodeluje tukaj, seveda vse države članice, vključno z Hrvaško kot država opazovalka in prav tako pa sodeluje, pa so države del mešanega odbora, v skladu z šengenskim sporozumom, torej vedno, kadar gre za zadeve eh, na področju Šengena, se pravi, sodelujejo tudi Norveška, Islandija in pa Švica. Potem sodeluje komisija in pa vse agencije, ki se ukvarjajo z notranjo varnostjo, torej Europol, Eurojust in tu podarjam Eurojust, torej notranja varnost ni samo um, policija, ampak gre tudi za pravosodje in kazanski pregon. Potem je tukaj Frontex za zunanje meje, SIPOL za uh, in e MCDDA za um, vprašanje drog in pa OLAF in Interpol, če se ukvarjamo z vprašanji, ki se nanašajo na, me, na zunanje odnose povezane z notranjo varnost Evropske unije. Torej, Vidite, da so vključeni vsa področja notranje varnosti, bodi si na ravni držav članic, bodi si na ravni članic Evropske unije z vsemi eh, upletenimi agencijami. Torej, agencije so vključene v to delo in imajo možnost, da s tem forumom koordinirajo vse projekte, ki, s katerimi se ukvarja ta odbor, toliko kot uvod. Potem pa glede posameznega vprašanja izkušnje na področju tihotapljenja in ponarejanja. Torej, zelo malo projektov je res konkretno posvečenih tem temam. Je pa veliko projektov, kjer eh, imamo posredne ali neposredne povezave z tihotapljenjem in ponarejanjem in danes bi vam dal pregled nad vsemi temi projekti, ki jih nadzira in spremlja kozi. Program, ki ga je predstavil svet leta 2009, je zahteval tudi skupno varnostno strategijo z Evropsko unijo in eden od prednostnih nalog Kozija je, da izvaja in nadzira ta, to strategijo. Strategija za notranjo varnost Evropske unije je bila sprijeta 2010 pod španskim predsedstvom in v tej strategiji je ta vrsta kriminala tudi opredeljena kot ena največjih izzivov uh, Evropske unije in pomen raste. V tej strategiji je tihotapljanje drog, tihotapljanje ljudi, uh, orožja, ponarejanje, je vse povezano. In zato to se mora Evropska unija boriti proti tem vrstam kriminala. To je bilo tudi upleten, vključeno potem v delovni program Kozija, ki ga je predstavilo belgijsko predsedstvo 2010. In eh, Kozi je pač eh, dobil program za trio predsedstvo. Veste, da je delo v svet organiziran po, v, po trih in leta 2010 pod belgijskim predsedstvom je bil spred prvi delovni program za delo trija. In katere so sedaj glavne teme pri ponarejanju in tihotapljenju? Torej, najprej bi omenil evropske politike v zvezi z organiziranim kriminalom, drugi del pa se bolj nanaša na droge. Imamo dva pakta evropska, torej eno je za boj proti heroin in kokain, drugo pa za sintetične droge. Naj začnem z evropsko politiko za organiziran kriminal um, resni mednarodni kriminal. Torej, ta politika uh, izvira iz, polit, iz belgijske pobude iz 2009-2010, ki je bila sprejeta 2010 pod belgijskim predsedstvom in se je takrat imenoval projekt Harmony, to je bilo skupaj za komisijo, Europolom in še drugimi akterji. Ideja pa je bila v tem, da bi vnesli nek red pri prioritetnih nalogah na področju notranje varnosti v Evropski uniji. Torej, ta krug politični cikl je bil ustavljen 2010 in danes predstavlja temelj dela kozija na področju organiziranega in resnega kriminala. Politični cikl eh, skuša oblikovati večletni eh, cikl za jasno metodologijo za vzpostavljanje, izvajanje in določanje prednostnih nalog na področju notranje varnosti glede organiziranega kriminala in resnega mednarodnega kriminala. Torej, na začetku smo se dogovorili, da začnemo z omejenimi pobudami in smo pripravili dvoletni cikl za leto 2012 in 2013 na podlagi ocene tveganja organiziranega kriminala iz leta 2011, ki ga je predstavil Europol. Po teh dveh letnem začetnem obdobju pa bomo imeli če štiriletno obdobje 2013-2017, kjer bo temeljilo ki bo temeljilo na um, oceni tveganja krimi, organiziranem kriminalu iz leta 2013. In kasneje se bom vrnil k tej oceni tveganja, ki se imenuje tudi SOKTE. Ta metodologija ciklusov uh, Eh, omogoča, da se dogovorimo na evropski ravni o skupnih prioritetah, zato da se lažje osredotočimo na boj proti organiziranemu kriminalu. To na podlagi torej, ocene tveganja iz leta 2011, ki jo je pripravil Europol, je svet lahko sprejel dogovor o osmih prioritetah za 2011-2013. Prva prioriteta se nanaša na Eh, manjšanje kapacitet eh, organiziranih, eh, skupin organiziranih kriminala na zahodni Afriki, ki se ukvarjajo z tihotapljanjem drog v Evropsko unijo. Druga prioriteta se nanaša na zahodni Balkan, zato da se prepreči vlogo te regije kot nek logistični center za kriminalne skupine, vključno z albansko govorečimi kriminalnimi skupinami. Tretja prioriteta, ki jo je določil svet, je eh, zmanjšanje kapacitet takšnih skupin, ki izvajajo nelegalno migracijo, predvsem preko, Suda, preko južnih, južne, južno-vzhodne Evrope s turško mejo in pa kriznih eh, regij um, Severne Afrike. Četrta prednostna naloga, ki jo je sprejel svet, se nanaša na zmanjšanje proizvodnje in pa um, širjenja sintetičnih drog v Evropski uniji. Peta prioriteta se nanaša na prekinitev tihotapljenja v Evropsko unijo v uh, zabojnikih in sicer drog, kot so kokain, heroin, uh, konoplja in pa ponarejenih izdelkov in pa cigaret. Potem peta eh, prioriteta nanaša na zmanjšanje, preprečevanje tihotapljenja ljudi. Tukaj gre za boj proti eh, organiziranim skupinam, ki izvajo to vrstno kriminalno dejavnosti ponovno v južni, južno-vzhodni in južno-zahodnih sosedih Evropske unije. Sedma prioriteta se nanaša na zmanjšanje splošnih eh, zmožnosti ali sposobnosti mobilnih uh, kriminalnih združb v Evropski uniji. In osma in zadnja prednostna naloga je boj proti spletnemu kriminalu in kriminal, eh, spletni zlorabi kriminalnih združb. Torej, to so te, je teh os, osem prednostnih nalog, ki je določil sve, svet in s tem določil delo kozija na področju sodelovanja. Eh, pri notranji varnosti. In sedaj, ko je sve določil te prednostne naloge, je moral kozi najprej opredeliti dejavnike um, na posameznih področjih, bodi si v Evropski uniji ali v posamezni državi članici, zato da tudi za vsako prednostno nalogo določi cilj za leto 2011-2013, uh, eh, torej za vsako prednostno nalogo. na kratko vas moram prekiniti, gospod Genson. Žal mi je. Imam problem z nogo. Na kratko vas moram zapustiti in nekdo drug bo prevzel predsedovanje. Na kratko vas moram zapustiti. Žal mi je. Eh, hvala lepa. Torej, ko smo določili prednostne naloge, je moral Kozi opredeliti strateške cilje in za vsak strateški cilj smo imeli letni akcijski načrt, ki ga je bilo treba izvesti. Za ta letni akcijski načrt so morali vse pristojne agencije, kot se Europol, Cipol, Interpol in tako naprej, morali odigrati pomembno vlogo pri tem če se sedaj ogledamo te letne uh, načrte, akcijske načrte, torej lahko rečemo, da pet od teh načrtov se posredno ali neposredno nanašajo na ponarejanje in tihotapljanje, kot je omejeno pač na tem panelu. Prvi je akcijski načrt v zvezi z Zahodno Afriko, to je pod vodstvom Združenega kraljestva. To se gre predvsem za tihotapljanje eh, drog iz Zahodne Afrike. Drugi akcijski načrt se nanaša na Zahodni Balkan, tu je vodilna Italija in tu se sredotočamo na organizirane združbe um, Zahodnega Balkana. Tretji akcijski načrt, ki bi ga omenil, se nanaša na tihotapljanje ljudi in tudi tu je vodilna Združeno kraljestvo. Četrti je um, akcijski načrt v zvezi z sintetičnimi dragami, to vodi Poljska. Peti pa se navezuje na tihotapljanje v zabojnikih, tu pa je vodilna Francija teh pet akcijskih načrtov se navezuje na tihotapljanje in ponarejanje in vidite, da vsak teh petih eh, akcijskih načrtov je ena država članica vodilna za izvajanje tega projekta, eh, za upravljanje tega projekta in kasneje tudi za oceno skupaj, tega projekta skupaj za kozijem. Torej, nedavno je kozi izvedel prvo um, spremljanje izvajanja operacijskih načrtov, oziroma akcijskih načrtov in slika situacije je mešana. Je nekaj dobrih praks, ki jih lahko omenimo in ki jih lahko opredelimo po tem obdobju. Je pa tudi nekaj priložnosti za izboljšave, predvsem kar se tiče vključevanja držav članic in pa zavesti o teh projektih in pa seveda v zvezi za financiranje tovrstnih akcij. Kakšna pa bo prihodnost po teh prvih eh, omenjenih politikah za dve leti. Imeli bomo torej eh, cikl politik za 2013-2017 in na podlagi teh političnih ciklov so bo Europol predstavil oceno tveganja. To ne bo taka poročilo, kot jo poznamo sedaj, ampak bo nekaj novega. To bo SOKTA, ki se bo organi, um, se, tako se to imenuje, in posvetil se bo resnemu kriminalu. in Kozi je potrdil to, um, ta pristop za sokto za 2014. Po teh besedah bi nekaj namenil tudi v zvezi teh otapljenju um, drog, kjer imamo torej dva pakta. Prvi se nanaša na kokainske in heroinske poti, to je bilo sprejeto 2010 pod španskim predsedstvom in drugo o sintetič, drugi pakt o sintetičnih drogah, ki je bil sprejet 2012 pod polskim predsedstvom. Prvi se osredotoča na prekinjane poti tih otapljanja teh drog, pa tudi na preprečevanje kriminala. Imamo že končno poročilo o preprečevanju oziroma prekinjanju poti heroina. To je javno dostopno. Če želite več podrobnosti, lahko to poiščete in uh, vidite, kakšne predloge je podal Kozi v zvezi s tem poročilom. Potem pa je tu še nadaljevanje ukrepov. To pa bo potekalo v okviru akcijskih načrtov za Zahodno Afriko in Zahodni Balkan. To se torej nanaša na trgovanje oziroma na tihotapljanje heroina. Potem drugi pakt se nanaša na sintetične droge eh, in to je seveda vključeno v akcijski načrt v zvezi s sintetičnimi drogami. Vidim, da mi časa že zmanjkuje, zato bom počasi zaključil. Torej, glavni posel kozija je izvajanje evropskih političnih ciklov. Sedaj imamo orodje za določanje prednostnih nalog na ravni sveta in za izvajanje teh prednostnih nalog in tudi za koordinacijo akcij držav članic in pa evropskih agencij v boju proti organiziranem kriminalu in v prihodnosti tudi v boju proti, res, boju proti resnemu mednarodnemu kriminalu. Še dve besedi za zaključek. Kozi tudi upošteva druge, se ukvarja z drugimi zadevami, ki niso na, konkretno povezane z političnim ciklom. Rad bi omenil poročilo sprejeto v zvezi z Zahodno Afriko, kjer eh, imamo oceno izvajanja sklepo svete iz leta 2011 o boju, pro, krepitvi boju proti um, psihotapljenju drog v tej regiji. Tudi to poročilo je javno, lahko vidite, kje so šibke točke in kje so um, prednostne naloge v tej regiji. Tu sem želel izpostaviti, da pod belgijskim predsedstvom smo imeli veliko eh, pobudo, ki jo so organizirale Belgija in pa Interpol za oceno situacije v Zahodnji Afriki. In eh, Interpol naj bi tudi vzpostavil Zahodnoafriški policijski informacijski eh, sistem, ki ga financirajo evropski skladi. Preučili smo tudi poročilo Eurojusta o oceni dela Eurojusta v primerih eh, tihotapljenja drog. To bomo morali seveda še pregledati k malu. In morda se lahko tu ustavim še kar se tiče tih otapljanja kulturnih dobrim, tu smo se pogovarjali tudi z Interpolom, kako bi lahko okrepili sodelovanje med različnimi organizacijami v boju proti tih otapljanju kulturnih dobrin. Na ravni Interpola je poteka italijanski projekt ki se imenuje Zaščitni sistem za kulturno dediščino in pod ciprskim predsedstvom sedaj preizkujemo, kako bi lahko to povezali z projekt Evropske unije. Potem pa še med ciprskim predsedstvom se bomo morali ukvarjati z Evropsko strategijo za droge in za strategijo proti tihotapljenju ljudi. Hvala lepa. Ja, dobro. Sedaj pa gremo na vprašanja za vse kolege, potem pa bomo poslušali odgovore. Gospod Jakolino. Hvala. Predsedujoča, grem kar po vrsti. Najprej Olaf. Olaf ima temeljno vlogo pri nadzoru dejavnosti, ko gre za evropske sklade, sredstva za boj proti ponarejanju. Z velikim zanimanjem sem poslušal informacije o skupnih operacijah, ko gre za tihotapljanje cigaret, ponarejanje, to je zelo pomembno, zlasti v Evropi. Tu imamo 10 milijard teh, ki so bile proizvedene v Evropi, na svetu. Irska, recimo, je še posebej prizadeta in pomembna zaradi vseh kompleksnosti, ki so povezane s proizvodnjo cigaret. Potem je bilo govora o sledljivosti cigaret, o tem, kako učinkovito preprečevati vse te realnosti. Dvoje bi vprašal zelo na hitro najprej te najboljše prakse, ki so bile uporabljene, poskusno vidimo pozitivne rezultate, ampak v kontekstu revidiranja, okrepitve vezi med organiziranim kriminalom, tu govorimo o evropskih preiskavah, tu bi lahko Olaf odigral vlogo pri tem evropskem toživstvu, to smo omenili. Europol je zelo pomemben ko gre za ponarejanje zdravil, smo slišali, ko gre za trg, ki raste, to se upada zdravjem, z varnostjo državljanov. Ampak jaz bi rad omenil Interpol. Pred nekaj tedni sem se srečal z direktorjem in zanima me, kaj menite o zasegu, o dosjeju, ki je odboru Libe. Ta se nanaša na zasege, na to, da bi ta instrument postal bolj učinkovit. In kaj menite o akti? Sporozumi o ponarejanju so bili pred kratkim zavrnjeni tu v parlamentu. Kako vi to ocenjujete? Kako je s tem sporozumom glede na vaše dejavnosti? Sedaj bom zaključil predsedujoča Kozi. Ko gre za področje ponarejanja, mednarodno gledano, tu imamo osem akcijskih načrtov v Zahodnem Balkanu. V Srbiji bomo prihodnji teden delegacija Krim bo šla tja, preučevali bomo pravosodno, policijsko sodelovanje. Zanima me, kakšna je vloga pri tem sodelovanju v Srbiji, glede na to, da je to zelo pomembno področje. Šli bomo v tem kontekstu prav zato, da bi bolje razumeli, kako bolje razviti te akcijske načrte v sodelovanju z srbskimi organi. Hvala. Ja- Hvala, gospod Jakolino. Sedaj pa Alde, gospod Newton, dan. Hvala vsem skupaj ponovno za zelo zanimive predstavitve. Olafu in Europolu bi rekel naslednje. Hvala za opis operacij tega, kar ste odkrili v zabojnikih. Ampak kaj mi to pravi? Da, če nimamo operacij v prostalih 29 odstotkih leta, imamo tu zelo, zelo veliko slabih stvari, ki prihajajo v Evropsko unijo in ki niso odkrite. Niste vi krivi, nimate vero, da bi odkrivali vse nenehno, ampak kaj bi lahko storili za naš odbor? Lahko bi vodje vaših organizacij prosili za to, da nam date seznam želja. Kaj želita vaše organizacije od Evrope? Spremembe, ki so potrebne za to, da se vi lahko nenehno borite proti temu Nekaj me je presenetilo, nekdo je to rekel. Tu imamo sodišče EU, ki je razsodilo, da preprečujete zasegu blaga v tranzitu. To je precej šokantno. Torej, bolj varno je, če, gre, če, bolj varno je, če gredo poti po drugi polovici sveta. Torej, to bi vas prosil. Potrebujemo seznam želja, da bomo šokirali javnost prihodnje leta, ko bomo objavili poročilo. In to bo zelo koristno. Karkoli nam boste lahko dali, bo koristno. Tako da hvala za to. Potem gospod iz sveta. Zelo korisna, zelo zanimiva predstavitev je bila to. Porabil sem iPad, da bi pogledal spletno stran sveta in seveda ta ne obstaja. Potem sem našel izjavo za tisk, kjer piše, tako kot pri vseh izjava za tisk na svetu, nič, nič ni tam. Omenjali ste javne dokumente, ki jih lahko vidimo. Kako jih lahko dobimo, me zanima. Ali imamo nek tajni kotiček na spletni strani sveta ali nam to date v tiskani obliki? Ne, to me zanima. Se pravičujem, ker tako dolgo govorim, ampak kdo koziv zastopa države članice? Je to kdo iz stalnega predstavništva? Veleposlanik? Predstavniki vsakega veleposlaništva? Kdo so ti ljudje, ki se osedijo za mizo in koliko ljudi v sekretarijatu sveta dela v koziju? nasprotju s tem, da države pošiljajo veleposlanike ali pa namestnike. Hvala. Hvala, gospod Newton Dan. Zdaj pa LS, dve minuti, gospa Matijo. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje imam za Olaf najverjetneje. Zanima me, kako je z zaseženimi izdelki potem zlasti, ko slišimo, ali pa za gospoda iz Evropola, ne vem. Torej, ko so izdelki zaseženi, ko vidimo, koliko tisoč ton cigaret drugega imamo, to je zelo velika številka, kaj se konkretno zgodi? Ali se to pošle drugam po operacijo državah, ko imamo skupne operacije? Ali to pošljete drugam? Zanima me, kako je s tem konkretno, ko ste nekje v nekem pristanišču Kam gre to? Rada bi vedela tudi nekaj glede na to, kar je povedal kolega Newton Dan. Nimamo natančnih številk izgub. To imamo po državah. Recimo na ravni DDV-ja, tu imamo tono izgube, TDV-ja recimo, po podjetjih recimo imamo to, vemo, da ko gre za trgovino s cigaretami, ponarejanje, da imamo številke za Philip Morris, ampak nimamo pa številk dosjejev, da bi vedeli, recimo, ko gre za tobačno industrijo, to predstavlja toliko, za modo toliko, za druge spet toliko, za avtomobilsko industrijo toliko, kajti tu vidimo različne grožnje zaradi avtomobilskih delov v motorju, nekdo gre k mehaniku, zamenja en ponarejen del in tako naprej. Govorili smo o pesticidih tudi. Tudi to je nekaj neverjetnega prvič slišim nekaj o tem na tako visoki ravni, ste odkrili nekaj takšnega, ampak tu gremo preko poklicnih krogov, tu imamo kmete, tu ne gre za nekoga, ki gre v supermarket, tako kot jaz, ki potem kupi nek paket in da to vrt. Ne vem, logično lahko razmišljamo tako, seveda je lahko imeti izdelke, ki gredo preko poklicnih poti. Predvsej lahko je, no pravim lahko, ampak to bi lahko ustavili. Predstavljam si, da ko gre za velike kmete, da gre tu preko poklicnih krogov, ko gre za te izdelke. Ne morem si zamisliti tega, to me preseneča. Tu gre tudi za prst, okolje in tu gre za znatne učinke in ne morem razumeti, kako je to lahko možno. Zlasti, ko imamo tu različne organe. Tu vidim povečanje te potrošnje pesticidov kemičnih izdelkov. Vse to je predvsem znatno. Potem še nekaj. Vprašanje imam za vas. Kozi je tu. Europol je pokazal rezultate, ki so res zelo dobri, ampak rada bi vedela, ali je prišlo do povečanja zaupanja država glede udeležbe pri operacijah. Ali je to urejeno, kajti vemo, da včasih države niso ravno najbolj pripravljene sodelovati z vami, so zadržane. Prepričati jih moramo v nekaterih primerih. Dobro, da imamo kozi, da nam lahko reče, v kolikšni miri se to zaupanje veča. To bi rada vedela. Aha, pa še zadnje vprašanje glede Arabskih Emiratov. Tu se bom ustavila občutek, imam, da imamo to nedavno industrijo, ki raste, organiziranega kriminala v Arabskih Emiratih. Ne vem, občutek imam, da je vse več proizvodnje, vse več ponarejanja. Ali nam lahko poveste, zakaj? Hvala. Sedaj pa Skila Kakis. Hvala. Najprej hvala za vse predstavitve. Tri specifična vprašanja imam v povezavi s ponarejanjem in trgovino. Tri in pol, pravzaprav. Najprej prvo. Kakšen je izgubek prihodkov na evropski ravni? V zvezi s tem me zanima. Na državni ravni, v EU, na EU ravni in na ravni držav članic zaradi teh dejavnosti ali poznate razsežnost tega izgube, te izgube in kakšni so viri, ki jih uporabljamo v boju proti tem težavam. Ali imamo kakšne vire, zato da bi rešili težave, ali je premalo virov, ko gre za zgubo prihodka, zlasti na evropski ravni, to je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje. Tu gre za vprašanje subsidijarnosti. Ali vidite potrebo potem, da bi povečali vire na evropski ravni, ker smo lahko bolj učinkoviti? Če se okvarjamo s temi pojavi na evropski ravni, bolj kot pa na državni ravni. Zdaj pa moje drugo vprašanje. To je povezano s korupcijo. Kolegica iz UNODC-ja je rekla, da obstajajo različne poti korupcije, ki so usporedne v primerjavi s potmi trgovine z drogo. Domnevam, da so te iste poti, ki so uporabljene za trgovine z drogo, te iste poti za korupcijo uporabljen tudi za ponarejanje ali za druge dejavnosti. Kajti, če nekdo, ki je pokvarjen uradnik, sprejme korupcijo za nekaj, bo sprejel to tudi za nekaj drugega. Kaj bi rad vprašal? Ali vaše organizacije ugotavljajo, kakšne so te poti povezane s korupcijo? Kajti, ena strategija je ta, da bi se borili za to, da bi ujeli kriminalce. Potem imamo drugo strategijo, da ujamemo tiste, ki omogočajo delo kriminalcem. In sedaj sprašujem, ali ste delali na tem? Zlasti ob upoštevanju tega, da imamo tudi sosedne države, s katerimi imamo zelo dobre odnose in zato trošimo denar. Veliko korupcije se dogaja prav v sosednjih državah. Tako da domnevam, da če gre trgovina z ljudmi preko meje, da če gremo potem k sosedu, k uradniku na tej meji in če zastavimo vprašanje o korupciji, bomo gotovili veliko stvari. Tudi na naši strani, ja, se to lahko zgodi Tako da me zanima, kako vidite te poti korupcije? Kako je to obravnavano? Ob upoštevanju tega, da je vsaka veriga tako močna kot najšipkejši člen. Potem pa še zadnje vprašanje. Veliko denarja prihaja iz tobačnih podjetij. Ta se steka v evropski proračun za boj proti ponarejanju cigaret. Mislim, da gre za več kot 100 milijonov dolarjev, ki gre v to smer. In zanima me, kaj je s tem denarjem? Kdo to porabi in kakšni so učinki tega denarja? Hvala. Sedaj pa Vajler. Hvala, gospa predsedujoča. Samo nekaj kratkih vprašanj imam, ki dopolnjujejo to, kar so vprašali kolegice in kolegi. Prvo vprašanje je morda malce provokativno. Rekli ste, da je sodelovanje najpomembnejše na evropski ravni in da to dobro deluje. Ampak v teh dveh prezentacijah se mi je včasih zdelo, da prihaja do podvajanja in da veliko vero uporabi samo za sklajevanje. Imamo morda sedaj že preveč organizacij, torej ne premalo, ampak preveč. Lahko tudi to morda poveste, kajti sodelovanje je res pomembno. In gospod Sveta je povedal, da nekatere državne članice, ki imajo močne vere, da so pristojni za določena področja kriminala. Morda bi nam lahko to še enkrat povedali, kaj ti zanimalo bi me, predvsem kar se tiče, torej kar dela Nemčija in katera država se posebej zauzema pri vem, človeku, um, trgovini z ljudmi in tako morda to veste. Potem drugo področje mojega vprašanja, to je vprašal tudi gospod Žodan, kaj še potrebujemo? Ali so smernice, ki jih imamo za dostne, oziroma direktive, ki jih imamo za dostne, imamo direktivo proti pranju denarja, potem imamo zakon za boj proti ponarejenim uh, zdravilom, tudi odbor IMKO je sodeloval pri tem in uh, takrat smo kritizirali to, da niso vključene prodaje prek spleta, ampak le druge vrste prodaje in zato bi nam bilo veliko pomoč, če nam poveste, kje so pomankljivosti na pravnem področju. Uh, ali pa morda, če bi res morali popraviti sodbo sodišča, če je res tako, da se ne da um, zapleniti blaga v tranzitu, potem bi morali spremeniti zakonodajo. No, in kar se tiče zakonodajo, niso vedno direktive tiste, komu, ki pomagajo. Bi morda eh, pomagalo, če bi v proste trgovinskih sporazumih eh, vključili ukrepe za tiste države, ki želijo uvažati, predvsem naprimer Kitajska, ampak tudi drugi da bi torej vključili določene ukrepe, kajti te proste trgovinske sporazumi so um, koristni za druga področja, morda bi lahko to izkoristili tudi za boj proti kriminalu. Potem pa še zadnja točka. Pravite, da so marže velike pri teh izdelkih. Pri ponarejenih eh, zdravilih mi je to popolnoma jasno, tudi pri luksusnih izdelkih. Ampak veliko pa je takih eh, poceni izdelkov, če si ogledam eh, cigarete, recimo, potem je tu kvantiteta tista, ki je odločilna, kajti to ni drago blago. Torej, kje so tako velike marže, lahko morda kaj več poveste o tem. Potem pa še končno iz Nemčije vem, kaj se stori z izdelki, ki se z blagom, ki se ga um, zaseže, vem, da ga carina uniči, vem, da uničijo cigarete in druge stvari, zato da nikako ne more se vrniti v obtok. Ne vem pa, če vse države to počnejo. Hvala. Hvala, gospa Vejler. Sedaj pa Sandergard. Tak formand, tak for oplæggende. Øh, Hvala, predsednica. Dve vprašanje. Bi imel, mogoče sem stvari slabo razumel, ampak občutek sem dobil, da smo govorili o ponarejenih izdelkih, o izdelkih, ki prihajajo izven Evropske unije, Evropske unije. Zanima me, kako pomembno je ponarejanje in piratstvo, ki izhaja iz Evropske unije, ki se prenaša po Evropi ali pa se izvaža recimo iz Evrope v ZDA, recimo, če gre za zdravila. Potem drugo vprašanje. Govorimo o pesticidih. Jasno je, da je to pereča težava. Zlasti, ko govorimo o ponarejenih izdelkih. Potem tu vidimo še eno težavo. Različne države Evropske unije imajo različne politike glede pesticidov. Tu imamo tekoče pesticide, ki se izvažajo v druge države ali pa so ti izdelki recimo prepovedani, če gre za recimo za pesticide, ki so prepovedani na polskem, ne pa na danskem in v Nemčiji recimo. V kontekstu vaših preiskav. Ali ste se že srečali s takšnimi vrstami izdelkov, ki so mogoče zakoniti ali pa nezakoniti, ampak se z njimi vse natrguje? Hvala, gospod Sandergard. Preden bom dala besedo našim gostom, bi tudi jaz rada nekaj povedala. Čeprav so bila vprašanja kolegov zelo jasna eksplicitna, bi rada omenila en vidik, ki ga je omenjal gospod Kilakakis. Omenili smo korupcijo. Seveda je vse možno, prej je to omenjala gospa Me, vse je možno na ravni ponarejanja. Seveda imamo to krok, ki je dobro utrjen. Potem smo videli tu zelo velike številke, govorimo o različnih vidikih, to vpliva tudi na zdravje potrošnikov, gre za vse to vse to je bilo omogočeno in je še vedno omogočeno preko vseh teh podružnic. Korupcija je še vedno zelo pomembna obrobo. O tem govorimo, ko gre za uradnike, pa tudi, ko gre za institucije, za vse, kar je del te poti, tega kroga. Določeni točki ti uradniki svojo voljo to omogočijo, omogočijo povečanje tega trga. Kar zadeva sodelovanje po drugi strani, pa bi imela vprašanje, ki mogoče ni prijetno, ampak pomembno je, da to razumemo. Države članice, koliko pravzaprav vlagajo? Koliko države verjamejo te organe? Večkrat sem se pogovarjala z direktorjem Europola, z Wainwrightom, skupaj smo tudi uh, povedala, da je pomembno, da države verjamejo te agencije, v te organe, zato da lahko naredimo ta kakovostni preskok. Kar zadeva to, kar smo videli pred kratkim, o tem smo govorili. Govorili smo o zelo veliki količini pesticidov, farmacijskih izdelkov, ki se zasežejo. Tudi jaz sem se spraševala, kaj je s tem, ko si to zasežno, verjetno tega ne moremo dati na nezakonit trg, ampak sprašujem se. Če nekaj pride iz Kitajske, ali menite, da ima Evropska unija dovolj zmogljivosti, da bi za to poskrbela, pogodbeno gledano? In to ne sprašujem le, ko gre za zdravje potrošnikov, ampak tudi, ko gre za zdravje kitajskih delavcev. Tudi oni imajo svoje pravice, kot vemo, so izkoriščeni v takšnih krogih. Vse to je pomembno. Kolegi so že spraševali o tem. Za vse to potrebujemo zadostne politične ukrepe v parlamentu, v Evropski uniji. Ali menite, da je treba izvedika zakonodaje operativno ogledano na nek način ustvariti vse, prav zato, da bi lahko imeli še bolj konkretno sodelovanje. Takoj bom predala besedo gospodu Eno, potem Vasten Kisteju, gospodu Gensonu, vsak ima pet minut za odgovore. Najprej gospod En, prosim. Ja, hvala lepa. Rekli ste, da je ena izmed glavnih nalog Olafa zaščita finančnih interesov. Obrobu tega pa imamo tudi boj proti ponarejanju bolj nasplošno in res je, ko gre za cigarete, te ustevpajo na to področje in tu je treba zaščititi finančne interese Evropske unije. Kar zadeva druge vrste blaga, imamo tu gospodarski, javno-zdravstveni učinek, učinek na ravni podjetij. Tako da moramo na to pogledati iz različnih zornih kotov, ampak seveda sta obe sestavini pomembni. Glede na to, kar je povedal gospod Newton Dunn, da bi imeli ta seznam želja, najti moramo ravnovesje med komercialnimi vidiki, radi bi olajšali trgovino, po drugi strani pa imamo tu upravljanje tvega. Istočasno pa moramo najti potrebno orode, zato da bi se borili proti tej trgovini. No, ena izmed predvidenih rešitev na ravni komisije je prav to, da bi dali dostop do nekaterih neposrednih gibanj, recimo, če govorimo o vozu in izvozu. Zaenkrat ima Olaf dostop do tranzitov in podatkov o tem, ampak ne, ko gre za voz in izvoz. Tako da bi to bil znate napredek. Potem ste navajali sodbo sodišča EU in ja, ko gre za to sodbo o tranzitu, je to nekoliko problematično. Službe komisije delajo na bolj dokončni rešitvi, ampak čakamo na to. Zato Olaf predlaga pragmatično rešitev, da bi uporabili sporozume vzemne pomoči s tretjimi državami, da bi sistematično obveščali tretje države o tveganih povezanih z ponarejenjem. To smo počeli doslej z Egiptom, ko smo imeli to preiskavo o zdravilih. Po drugi strani pa nam Egipt pošilja informacije o trgovini s cigareti. Tako da je to pristop win-to-win. Potem ste omenjali to, da bi lahko izboljšali tudi področje carinskega sodelovanja. Tu imamo pomorske agencije, ki so sposobljene za zagotavljanje informacij neposredno, ne glede na to, ali gre za voznika ali izvoznika, ko pride do deklaracije. Včasih sploh ne vidimo več ime kupca ali prodajalca in to je res problematično za upravljanje s tvegani in za boj proti ponarejanju. Gospa Matijo, spraševali ste o tem, kaj naredimo s tem blagom. Ko je to blago zasežno na carini, ima začasni učinek, je shranjeno tam na carini in potem poiščemo imetnika znamke dokler ni sodbe, ki je pravosodna, počakamo, potem pa je to blago uničeno. Imetnik blagovne znamke pa se lahko obrne na uvoznika, da uh, dobi povrnjene stroške carine. To je v evropskem pravu to pravilo, tako da vsi delajo na isti način, to je obveznost, treba je uničiti to blago. Potem, kar zadeva. težave povezane z veri. Ja, seveda moramo povečati vere, biti moramo tako inovativni kot se le da. Mislim, da so inovacije povezane s pravno oziroma podatkovno bazo, ta mora biti tako bogata kot se le da in tu moramo razdeliti tudi informacije. Gotovil sem, da ni nobenega podvajanja med tem, kar zadeva pristojnosti Olafa in Europola, ko gre za ponarejanje. Olaf, ima na voljo pristojnosti pri upravni pomoči. Nima na voljo pristojnosti, ko gre za kriminalne dejanja. Europol pa ima pristojnosti, ki ne zadevajo upravne preiskave. Mi lahko dobimo dokaz oziroma vse dokaze, ki so povezane s pravosodjem, države pa potem opravijo preiskavo. Europol pa ima drugačne pristojnosti, seveda bo kolega prav gotovo govoril o tem. To zadeva drugo področje, to je bolj povezano z organiziranim kriminalom mi pa smo pred to fazo. Tu imamo upravno sodelovanje, ki je pomembno, kajti v tem trenutku lahko odkrijemo in ocenimo zneske in razsežnost goljofije. Seveda nimamo številko na notranjem trgu, zato smo oblikovali Evropsko opazovalnico za ponarejanje. V Alicanteju je sedež te opazovalnice in ta ocenjuje situacijo količinsko glede na notranjem trgu. Kar zadeva carino, imamo tu mehanizem, direktorat taksot se ukvarja s tem v okviru urede. 1383-2003 smo ustvarjali statistični mehanizem. V prihodnji uredbi, ki zdaj teko pogaj na svetu in parlamentu, gospa Krocman skrbi za to smo gotovili, da države ne smejo pošiljati dvakrat ali trikrat iste informacije. Včasih prejmemo enajstkrat isto informacijo carinskih organov. Zato smo oblikovali ta mehanizem, orodje, ki omogoča stelovanje, ko imamo informacije, se te pošljajo enkrat in potem pride do delitve informacij tudi svetovno carinsko organizacijo, torej skupnim imenovalcem in upamo, da bomo lahko dali te informacije tudi Europolu, da bomo imeli nominativne informacije, ampak seveda je treba spremeniti to uredbo boja proti ponarejenju, to je uredba 5.1.5.97. Potem težave, ki so povezane z EFTO, s komercialnimi sporazumi. Seveda moram reči, da smo v okviru Azena imeli dejavnosti z, z carino azijskih držav. Diabolo 1 in 2 smo izvedli, to so operacije, ki so bile izvedene v sodelovanju z Interpolom in Europolom, 19 azijskih držav je pri tem sodelovalo, dobili smo mandat za nadaljevanje, generalni direktor, 50 držav, ki zastopajo EU in azijske države. Vse te države so se odločile za konkretna dejanja. Sedaj vidimo tudi nova dejanja na kitajski strani, ampak kitajska carina nima upravnih pristojnosti, to je za nas problematično. Po drugi strani pa Kitajci želijo delovati, zlasti policija, tako da bomo skušali v skupnem odboru pomagati, tako da bo kitajska policija lahko postala pristojna, kot tudi kitajska carina to lahko res omogoči napredek pri upravnih preiskavah. Mislim, da lahko predam besedo kolegom. Grazie, da... Hvala. Sedaj pa gospod Vastin Kiste. Hvala. Skušal bom odgovoriti na vsa ta vprašanja, ki so bile naslovljena name. Najprej, tukaj smo slišali o zaseženem blagu. Kaj skuša storiti Europol? Mi uporabljamo načelo izsleditve denarja. Nekdo je lahko tudi v zaporu šest mesecev do eno leto, ampak mislim, da je najbolj učinkovito, če so te osebe potem tudi prijete. Imeli smo operacijo Tribulus. Španiji in druge. In videli smo, da imamo tu tudi Evropski urad, ki dela z Europolom, ki se ukvarja z SEGI. Pravili smo operacije zato, da bi poskrbeli za vse te finančne interese, do katerih je prišlo na področju ponarejenih zdravil. Da bi vse uporabili. Potem se želimo vrniti na vprašanje gospoda Newtona Dana. Ena izmed naših želja je prav ta, da poskrbimo za to, da imamo boljše ozaveščanje glede teh težav. Veliko je tistih, ki delajo na področju policijskega sodelovanja, sodišč, tudi v javnosti. Ljudje pogosto ne razumejo, kaj je v zadju ponarejenih izdelkov. Tu imamo neko združbo, ki je v zadju, ki se skriva, ki je izjemno poklicna, ki lahko brez zadržkov daje na trg nevarne izdelke, nevarne za varnost in zdravje potrošnikov. Kar zadeva sodelovanje z državami članicami, je sodelovanje splošno dobro. Evropol dobro sodeluje z državami. Seveda moramo nekatere stvari še odkriti, potrebujemo več ozaveščanja javnosti, včasih eh, so tisti, ki so z nami stolovali zadovoljni in potem se želijo ponovno vrniti k nam in to je najboljše oglaševanje. Potem nekaj glede številk, statističnih podatkov, to je šipka točka našega delovanja. Kar zadeva ponarejanje in piratstvo, imamo tu precej, precej sivo cono, OECD je opravil študijo na tem področju in to ne zadeva Evropsko unijo, ta študija se je nanašala na zabeleženo izgubo, ta je, pomenila, med, ta je znašala med 200 in 250 milijardi dolarjev zaradi ponarejanja. Tu imamo 3 do 5 odstotkov mednarodne trgovine. To tako velika izguba, ampak kar zadeva Evropsko unijo, pa nimamo natančnih številk. Mislim, da potrebujemo več verov, zato da bi lahko poskrbeli za številke, ki zadevajo piratstvo in ponarejanje. Mislim, da je ključnega pomena, da poskrbimo za to, kajti ko vidimo število oseb, ki se ukvarjajo s tem in tiste, ki se ukvarjajo s trgovino z drogami, potem vidimo, da trgovine z drogami ne smemo obravnavati obrobno. Seveda gredo kriminalci iz enega področja na drugo, ugotavljajo, da lahko zaslužijo tudi na drugačne načine, recimo tobačna industrija, informacije, ne vem, nimam informacij v zvezi s tem. Potem proračun na to vprašanje moram odgovoriti, kar zadeva vprašanje o podvajanju med agencijami. Ja. Vsi delamo in se ukvarjamo z istimi pojavi, tako da obstaja določeno podvajanje, ampak tu imamo tudi prekrivanja. Naj omenim to, da je Interpol imel skupno dejavnost na področju ponarejanja, ko je šlo za prehrambene izdelke in pijače. Europol se ukvarja predvsem za Evropsko unijo, to je v srčju delovanja. Interpol pa uporablja informacije, ki prihajajo iz drugih držav, ki niso članice v EU. Tako da se to prekriva in tu dobro sodelujemo. Ampak recimo Olaf, pravkar smo to slišali, Olaf se ukvarja z upravnimi postopki. Mi pa preizkujemo različne organizacije. Olaf se ukvarja s pretokom blaga, carino, mi pa se ukvarjamo z osebami, ki poskrbijo za ta pretok blaga. In seveda je to lahko le dobro za boj proti ponarejanju. Kaj ti? To, da zasežemo ponarejeno blago, je nekaj, ampak to, da poiščemo krivce, pa ni vedno lahko. Tako da skušamo najti storilce in to je nekaj drugega. Tu bom zaključil z zadnjim dosejem. Govorili smo o proizvodnji, o učinku kitajske proizvodnje. Pozabil sem še nekaj povedati pri predstavitvi. Ugotavljamo nove tendence. Tu imamo vse več končne proizvodnje. Vse več proizvodnje je pri nas pravzaprav. Tu imamo zabojnike, ki pridejo v Evropsko unijo recimo z majicami, ki so posem običajne. Potem pa se znamke nalepijo v Evropski uniji. Recimo lani smo imeli tak zaseg, nizozemska policija je prišla do tega odkritja. Dva kilometra od Evropola, od Haga je bilo to zaseženo in sicer smo imeli ponarejena, ponarejene obleke, na ducat zabojnikov smo imeli. To je šlo iz Antwerpna, drugam nismo imeli nobenih znamk na majicah, potem pa je šlo to v majhnih količinah na druge trge. Tako, to so informacije z moje strani. Hvala. Grazie, adesso l'ultimo intervento del signor Genson. Prego. Hvala za to, ta zadnji prispevek, gospod Genson. Hvala. Gospodje Kolina je spraševal Srbi. Srbija je zajeta v projektu o Zahodnem Balkanu. Italija vodi to in za Italijo to res prioriteta, kajti tu gre za organizirani kriminal iz te regije. Kar zadeva Europol, smo imeli že več sestankov za to, da bi uskladili delo vseh držav, ki sodelujejo pri tem projektu operativnih delovanj. Ampak sedaj, kar zadeva delovanje v tej regiji, tu gre za dvostransko sodelovanje med državami. Države so tiste, ki morajo imeti operativne akcije za boj proti takšnim vrstam kriminala, lahko pa si zamislimo tudi sodelovanje uradnikov za Zvezo Evropske unije. Sedaj pa to, česar nimamo. Nimamo strukturiranega dialoga s Srbijo na ravni Kozija. Nimamo tega dialoga, da bi videli, kako bi lahko delali skupaj s Srbijo v tem okviru. Zaenkrat imamo tole osnutek, dvostransko sodelovanje in tako poteka sodelovanje. Uh, Seveda, eh, kozjevi dokumenti niso skriti, torej se tiše odgovora na vaše vprašanje o dostopnosti do teh dokumentov. Nimamo pa neke spletne strani, ki je posvečena le kozju. Skratka, vsi um, izidi različnih preiskav so um, na spletni strani uh, direktorata. Povsod imate referenčne številke posameznih dokumentov in kje jih lahko najdete. Vsi seveda niso dostopni javnosti, ampak tisti, ki grejo na koreper, ki grejo na svet, so seveda javno dostopni. Seveda pa se morate predelati nekako skozi vse te referenčne številke v posameznih postopkih. Ne moremo pa narediti nekaj posebnega za kozi. To je le delovna skupina eh, znotraj sveta, kot katerakoli druga, eh, zavezana je enakim pravilom kot so druge skupine in eh, tudi pravilom transparentnosti kar se tiče držav članic Frikozija, tukaj je veliko predstavnikov. Eh, to ni isto, kot je odločitev sveta. Seveda je naša delovna skupina v Bruslju, zato je večina članov delovne skupine iz Bruslja. Potem imamo še določene predstavnike policije, recimo Belgije, Španije, eh, kjer sodelujeta oba komisarja druge države članice pošiljajo kakšne više uradnike z notranjega ministrstva ali pravosodnega ministrstva, naprimer Švedska, Nemčija, le nekaj pa jih dodeli kolega iz stalnega predstavništva, naprimer Slovenija je tak primer. Skratka, večina delegatov prihaja iz uh, uh, glavnih mest držav članic. Smo seveda mala skupina, ki dela na kozju. Imamo tri administratorje, imamo dva uh, eksperta, dva strok, strokovnjaka in pa še dva asistenta, ki spremljata naše delo. Potem pa ste spraševali o tem, ali je tu dovolj zaupanje med državami, ko gre za skupno sodelovanje. No, ko gre za policijsko sodelovanje, ne gre za. Težave povezane z upanjem. Gre za težave z veri. Policijske službe, tiste, ki imajo pristojnosti na področju notranje varnosti, imajo lokalne, regionalne in nacionalne težave. Vsi viri so namenjeni upravljanju s temi težavami. Malo je virov, ki bi jih imeli za evropske projekte. In to je največja težava. Najti dodatne vire zato da bi to vključili v te evropske projekte. Potem vprašanje, ki se večkrat pojavlja, to je povezano s financiranjem. Veliko držav bi si želelo, da bi to imeli politične cikle in da bi to financirala Evropska unija, ampak zaenkrat to ni omogočeno, tega ne moremo imeti. To smo videli tudi pri skupnih preiskovalnih enotah. Zaenkrat je Eurojust imel proračun, za skupne preiskovalne enote ali pa bo ta proračun kmalo izginil. Tako da je to problematično za številne države, da ne moremo več skupaj financirati takšne vrste preiskav. Tako, tu ne gre za zaupanje, ampak tu vidim težave z skupnim financiranjem teh projektov. Kar pa zadeva podvajanje. Mislim, da je zelo malo podvajanja na evropski ravni. Različne agencije imajo svoje področje delovanja, res je, včasih gre za pokrivanje istih tem, govorimo o organiziranem kriminalu, ampak sredstva delovanja pa so drugačna. Eurojust, Europol, Frontex, OLAF, vsi imajo sredstva z istim ciljem, ampak malo je podvajanja. Po drugi strani pa obstaja tveganje, da bi imeli podvajanje, ko ne gre za Evropsko unijo. Recimo Europol bi lahko pravil isto kot Interpol. In zato imamo mehanizme dialoga in razprave. In ko vidimo, da ima Interpol že nek projekt, ki povsem odraže evropske potrebe, ne bomo tega ponavljali na evropski ravni. Potem bomo videli, kako to najbolje izkoristiti, to, kar že obstaja v Interpolu. Zato obstaja ta interes, da bi imeli mehanizem kot je kozi, da bi imeli to koordinacijo, da ne bi imeli ne podvajanja, ne vrzeli v sodelovanju. Kar zadeva vključitev držav članic v operativni akcijski načrt, če je to prostovoljno, države nimajo obveznosti sodelovati v teh projektih. Tu sodelujejo prostovoljno, recimo Nemčija je močno vključena v projekt o Zahodnem Balkanu. Tukaj imamo trgovino z ljudmi in tudi, ko imamo trgovino s heroinom. Hvala, predsednica. Grazie, signor Genson. Abbiamo ancora qualche minuto. Hvala lepa. Gospod Newton, izvolite. Želel bi le odgovoriti nekaj gospodu iz Europola, kajti rekel je, da je težava v tem, da zbujamo zavest. Seveda, to je bistvo vsega. Kajti, če se bo javnost zavedala, da je to resen problem, potem bodo pomagali, hkrati pa bojo rekli, naredite nekaj. In eh, iz tega se potem rodijo politične akcije, kajti eh, politična dejanja, kajti politiki um, sledijo um, javnosti. Skratka, kako zbuditi zavedanje o teh težavah. Um, Z prvim direktorjem Europola, krasnim Nemcem, ki se je pa vrnil v Berlin, sem govoril o tem, kako pripeljati ljudi do tega, da se bodo zavedali teh težav. Eh, in rekel je, edino, kar si lahko zamislim, je, da bi se eh, v Evropi zgodil 11. Eh, september. Če bi se zgodil tak izjemen, tako izjemno teroristično dejanje, potem bi se evropejci začeli spraševati, zakaj je prišlo do tega in kaj narediti, da to preprečimo. Ampak seveda to ni um, rešitev, da čakamo na taka dejanja. Uh, ta odbor, poročilo, ki ga bo napisal kolega Jakolino in um, razprava, ki jo bomo imeli um, na plenarnem zasedanju um, enkrat v prihodnem letu, uh, so ključni. In vse, kar nam lahko med tem podate, kakršne koli informacije, ki bi uh, javnost spodbudile v nekem spektakularnem smislu, da bi se zamislili nad temi težavami, nam bo pomagalo. Pa še glede tega. Kaj, če bi na stran, eh, spletno stran Europola dali recimo deset najbolj iskanih evropskih kriminalcev, tako kot imata um, Interpol ali pa FBI? Mogoče bi lahko dali eh, deset eh, največjih evropskih hudodelcev na to spletno stran. In um, mediji bi se potem začeli zelo zanimati za vaše delovanje. Kaj, če bi naredili kaj takega? Kaj mislite? Hvala lepa. Gospa Vajler, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, ker eh, smo z časom še kar v redu, bi imela dodatno vprašanje. Imamo pomembnega zaveznika in to so mediji. Spomnim se, pred dvema tednoma eh, so v medijih objavili zelo pomemben prispevek o Olafu um, glede um, prevar in ponarejan zdravil. Tudi ta ponarejana zdravila so v Nemčiji um, zelo hvaležna medijska tema. Uh, če se karkoli, kakršnakoli mreža razkrije, če se kaj zaseže, vsi poročajo o tem. Uh, Eh, tako da mediji so tu pomembni. Druga, eh, drugi del vprašanja eh, oziroma komentarja pa so sredstva. Um, veliko krat slišimo, da so organi pregona tisti, ki jih moramo ustrezno opremiti. Um, In tudi nisem slišala nobene kritike na račun tega, da niste ustrezno opremljeni. Mislim, da imate pri tem tudi podporo javnosti. To se nikoli ne problematizira. Potem pa me zanima še, kako stvari potekajo za carino. Eh, sama sem tudi v odboru za notranji trg, kjer smo reformirali tudi um, kodeks delovanja, carinski kodeks. Eh, in industrija je zelo proti temu, naprimer, predvsem nemška, eh, francoska, britanska industrija. To so seveda velike eh, trgovinske sile. Zdaj pa me zanima, kako eh, vi gledate na zakonodajo v zvezi s carino. Ali so tu kakšne slabosti ali bi morali v to vključiti še nekaj, kar bi vam bolj pomagali? Eh, Ali se uh, podobno kot, eh, ali menite podobno kot industrija, da je ta um, carinska zakonodaja preveč striktna in da celo uh, omejuje mednarodno trgovino? Pa še zadnje vprašanje povezano s carino. Spomnim se, da je EU um, ves denar, ki smo ga dobili z plačilom različnih uh, izdanih kazni, um, dobila ta denar v svoj proračun. Ne vem pa, kako je pri sredstvih, ki jih mm, dosežete vi ali eh, pridobite vi, ko kaj razkrijete. Ali gre to v nacionalne um, proračune, ali gre to v vaš delovni proračun, kako je s tem? Hvala lepa. Zdaj pa k odgovoru, odgovorom na ta zadnja vprašanja. Izvolite. Ja, odgovoril bom gospe Vajlar glede carinskega področja. Rekli ste, da se je odbor za notranji trg sestav, da bi preučil Evropski carinski kodeks. Kot sem pravkar rekel, ena izmed težav je ta, da mi podpiramo liberalizacijo pretoka blaga. Zato, da bi lahko notranji trg to dobro zajel. In tu vidimo, da imamo to lajšno trgovanje, ampak tu moramo uskladiti te določbe z bojem proti ponarejanju. Tu gre za minimalne odstotke, glede na celotni pretok zakonitega trgovanja, ki je predmet goljofije in ponarejanja. Tu moramo najti dobre instrumente. Včasih moramo stvari poenostaviti, pravno gledno so instrumenti dobri in potem imamo težave z izvanjem. Včasih prosimo za pravilno deklaracijo nekaterih izdelkov, da je to pravilno označeno na deklaraciji, ko gre za uvoz in izvoz ali tranzit in potem ugotavljamo, da nekatere elemente pogrešamo. To bi moralo biti zavezujoče. Brez teh informacij ne moramo delati. Potem eden izmed elementov, ki sem jih navedel, kar zadeva podjetje Countership in Nine, to ponuja deklaracijo od Irana pa do Evropske unije, potem gre tudi zopet za izvoz do afriške države. Vedno imamo countershipping lines, spoh nimamo več imen prodajalcev ali kupcev in to je ena izmed težav. Zato bi želeli dobiti dostop do podatkovne baze. Radi bi oblikovali evropsko podatkovno bazo, da bi komisiji omogočili, da ima dostop do informacij. To imamo zaenkrat za tranzit in to nam omogoča, da imamo bolj globalno vizijo, kot pa le na državni ravni. Tako da ne vidimo le del gibanj, ampak vse. Olaf preučuje informacije o tranzitu, zato da bi odkril gibanja preko carinskih uradov in potem lahko odkrijemo morebitno korupcijo. Tako je tudi bilo recimo pri nekaterih izdelkih. In ko gre za te vrste informacij in praks, nam to lahko pomaga, gospa. Hvala. Ja, um, ehm, bedank, Mr. Eh, Newton, for um, ehm, your steun for raising awareness. Eh, zahvaljujem se za podporo pri tem, da seveda moramo vzbujati pozornost, zavedanje, uh, Eh, sam sem zelo vesel, da sem to slišal in res moramo narediti vse, kar je mogoče, da podamo eh, čim več praktičnih informacij, ki lahko sprožijo medijske kampanje. Hvala tudi za vaše napotke, kako prilagoditi naše spletno stran. Eh, stran se že zelo uh, intenzivno uporablja. Ko kako operacijo zaključimo, kako projekt zaključimo, damo na spletno stran izjavo za javnost, fotografije um, in mediji se je tudi poslužujejo. Pa tudi države članice same um, včasih naredijo um, filmčke, posnetke, ki jih dajo tudi na YouTube, ne samo na našo spletno stran. Skratka, to vse so primeri, kaj, naredim, kaj delamo za popularizacijo te spletne strani našega delovanja v medijih. Tu imamo na naši strani tudi napotke za turiste, da morajo biti previdni, ko kupujejo blago, da se morajo izogibati um, mest, kjer bi lahko naleteli na ponarejeno um, blago, um, na ponarejena oblačila in podobno recimo ena izmed držav članic, eh, Združeno kraljestvo, navaja tudi eh, procente, koliko eh, zaseženega blaga se vrne v proračun njene policije. Tako da to je od države članice do države članice različno, kam se zlivajo ta sredstva, ampak tako da nekega skupnega pristopa tu ni. Hvala. Hvala zelo na kratko, gospe Vajler. Glede različnih eh, upravnih kazni. Ja, imamo zajemno priznavanje na kazenskem področju, ko gre za te denarne kazni. In tudi pri evropskem nalogu je tako. To pomeni, da lahko čezmejno dobimo te kazni, denarne kazni, ko gre za takšno trgovino in ta denar ostane tisti državi, kjer mora biti plačna kazen. To ni potem poslano v državi, ki je izrekla kazen, ta denar ostane v tisti državi, kjer je prišlo do splačila denarja. Potem imamo tudi okvirni sklep o možnosti čezmejnega zasega in tudi tu imamo mehanizem porazdelitve med državo prosilko in državo, ki izvede zaseg. Ponovno na kazenskem področju, to bi rad povedal, ne govorimo o pravnem področju, ampak o kazenskem področju. Imamo to možnost denarnih kazni, ampak to gre v nacionalni proračun, to ne gre v proračun Evropske unije. Grazie, prima di concludere alcun... Hvala lepa. Preden zaključimo naše zasedanje, še nekaj sporočil. Ob 14. uri imamo um, novinarsko konferenco v uh, um, sobi Ana Politkovska. Tam bo vas eh, kar nekaj predstavnikov, Julie Newman, Stefano Albani, nekaj predstavnikov Libeja. Mi pa bomo nadaljevali o 15. uri z vrsto zanimivih tem, pri katerih bo šlo za Frontex, za Libero, za ILO, e ILO e in tako naprej. Ob 15. začnemo z prvim delom, z trgovanjem z ljudmi in eh, eh, spolnim izkoriščanjem. Zdaj pa se zahvaljujem vsem predstavnikom Olafa, Europola, Kozija, da ste bili tukaj z nami, da ste bili pripravljeni odgovarjati na naše vprašanja. Vsi smo prepričani, da bo naše nadaljne sodelovanje uspešno, predvsem v boju proti organiziranemu kriminalu, proti pranju denarja in tako naprej. Zagotovo se bomo ponovno srečali v eh, duhu našega poglobljenega sodelovanja. Hvala lepa, še enkrat sem skupaj in vidimo se v 15.